Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Tako, dobro jutro, kolegi in kolegice. Začenjamo z našim zasedanjem. Imamo 16 jezikov, ki so na voljo. Mislim, da nimamo kolegov, ki bi govorili vseh 16 jezikov, eh, tako da bom eh, sam govoril svoj jezik. Lep pozdrav vsem. Za danes smo pripravili dokumente kot običajno, vprašanja in odgovore. Razdelili smo tudi dokumente naše strokovne službe, žal šele včeraj, tako da glede na to, koliko je teh dokumentov, je bilo verjetno težko vse prebrati in oceniti. Ampak kot običajno se naša današnja seja prenaša po spletu na spletni strani parlamenta. Poleg tega vas pa lahko uh, opozorim tudi na to, da imamo kamere in da kamera samodejno posname vsakega govornika. Danes je pred nami drugi del naše javne predstavitve o vlogi pravnikov, računovodij in bančnikov pri panamskih dokumentih. Tako da vas vse Lepo pozdravljam. Prvi del smo izvedli pred nekaj dnevi. Slišali smo zelo zanimive prispevke in veseli me, da imamo danes dva kruga strokovnjakov. Zasnovali smo stvari tako, da smo iz vrst novinarjev, ki pripadajo mreži, ki je objavila panamske dokumente, danes ponovno pred povabili dva eh, novinarja, ki boste imela uvodne govora in zato kot prvega pozdravljam gospoda Benedikta Strunca z eh, nemškega eh, NDR, ki je tudi član ekipe za panamske dokumente. Potem je tu Aleksandra Helena Sobic, ki je, ni je zbolela, Katrin Kajkart, nekdanja uradnica za skladnost pri banki Bernberg, potem Mihajl Kemer, ki je glavni menedžer in član upravnega odbora Združenja nemških bank. Dobrodošli. In pa Torsten Hrše, ki je eh, vodja pravnega oddelka Združenja nemških bank. Tudi vam dobrodošlica. Potem je tu Ulrike Paul, podpredsednica eh, zvezdne odvetniške zbornice in pa Frank Joning, ki je vodja oddelka za pranje denarja in kazensko pravo, prav tako pri odvetniški zbornici iz Nemčije. Dobrodošli vsi. Vsak govornik bo imel uh, za začetek sedem minut, potem pa imamo seznam govornikov, za katerega smo se dogovorili med skupinami in Vsakdo bo imel pet minut za vprašanje in odgovor in eh, zato bom hvaležen, če vsi govorniki tudi jasno povedo, komu je namenjeno vprašanje. Kar začenjamo. Gospod Štrunc, izvolite. Gospe in gospodje, gospod Langen, danes se med drugim ukvarjate z vlogo bančnikov, v uh, offshore industriji. Vsi poznate zgodbo s panamskimi dokumenti. Eh, bančniki so prodali na tisoče eh, offshore podjetij in odprli tudi na tisoče računov za to vrstna podjetja. Naj nakratko predstavim, kakšne so razmere v Zvezdni republiki Nemčiji, glede na to, da so z nami danes tudi predstavniki nemških bank. V Nemčiji je 14 bank bilo upletenih v panamske dokumente, kolikor smo razbrali in eh, ti, te so poslovale z 1200 navideznimi podjetji in zato za ustanovile več 100 računov. In za današnjo razpravo sta pomembni dve točki oziroma tri točke med bankami, ki so upletene v eh, Panamske dokumente so vse znane, banke Deutsche Bank, Commerzbank, nekdanja Dresdner Bank, pa tudi številne deželne banke. To so, to so banke, ki imajo posebna pooblastila tudi strani države, eh, pa tudi zasebne banke. Skratka, cel spektr teh bank eh, je v igri. In Ko smo objavili te dokumente pred dobrim letom, je bilo približno 100 ustanovljenih offshore družb še dejavnih in predvsej je bilo tudi še offshore računov. Ko eh, govorimo o offshore računih, imam eh, v mislih račune, ki so bili ustanovljeni ekstrateritorijalno. teritorijalno. Mosak Fonseca je eden od ponudnikov, poznamo jih več, ampak to je verjetno zgolj samo vrh ledene, dobe, eh, ledene gore. Tu bi naprej povedal dvoje. Po eni strani, eh, ko govorimo o offshore, pogosto to povezujemo z kaznjivim, nemoralnim delovanjem po drugi strani pa to predstavlja davčni problem. Oboje je v določeni meri drži, ampak za nas novinarje je glavna težava pri offshore poslovanju ta, da imamo pravka z davčnimi oazami, eh, kjer gre za velike količine eh, problematičnega denarja, ki se ga preko teh poti spelje nazaj v običajno gospodarstvo tako da tu gre za ogromno pranje denarja in velik, veliko tveganje, ki s tem nastaja in banke, in s tem prihajam do drugega vidika, eh, skrbijo za to, eh, če hočejo ali ne, da to tveganje prevzemajo in da prispevajo k ponovnem vključe, ponovni vključevanju spornega denarja v običajno gospodarstvo in to prenaša tveganje tudi v Evropo. Banke po našem videnju niso neke pomočnice eh, davčnim oazam, ampak so ključen sestavni del, kajti banke poskrbijo, da podjetja vzpostavijo ustrezne račune. Za primer naj predstavim eh, banko Benbank. Eh, predstavil bom ta primer, zato ker je tu zelo jasno razvidno, s kakšnimi tveganji imamo opravka. Gre za eno najstarejših bank na uh, svetu. Uh, vse milijon evrov je potrebno imeti, da lahko postaneš njihova stranka. To je banka, ki je izredno ugledna za sabo, ima bogato zgodovino in eh, po dokumentih sodeč je to ena od bank, ki je tudi po podatkih Mozak Fonseke zelo tesno sodelovala s tem podjetjem. In dejansko smo ugotovili, da eh, so imeli zelo tesne odnose. Uh, Ugotovili smo, naprimer, da je uh, sin ustanovitelja, ened, enega od ustanoviteljev Mosak Fonseka imel, oziroma opravljal pripravništvo pri tej banki, eden od direktorjev je sam vzpostavil offshore podjetje po ugodnih cenah. Uh, poleg tega je Bernbank upravljala račun enega od vodilnih pri Mosak Fonseki, ki je zdaj tudi uh, osumljen kaznjivih dejanj in se ga povezuje z mafijskimi in kriminalnimi posli. Eh, analiza poslovnih odnosov je pokazala, da je Bernbank ustanovila 14 eh, podjetij eh, in eh, vzpostavili so tudi 80 računov. Naj nakratko pojasnim, kako to deluje kot stranka se obrnem na banko in uh, prosim uh, in pred, predlagamo spostavitev podjetja in uh, za to offshore podjetje mi uh, ustanovijo račun. Uh, ben Merk se obrne na uh, Mozak Moseko in uh, jih pooblasti za spostavitev računa. In tu uh, je zanimivo predvsem to, da cel postopek teče precej anonimno. Torej, zaposleni v banki vedo, da pravzaprav eh, tu ne gre za podjetje, ki bi bilo namenjeno gospodarskim namenom in eh, vzamejo v zakup, da je očitno eh, se stranka odločila nekaj tisoč dolarjev ali še več prikriti. In vedno znova so uh, zaposleni banke uporabljali uh, nadimke za stranke, tako da ni bilo jasni, jasnih imen v korespondenci. Poleg tega so. Uh, Vsi bi bili zelo previdni pri imenih, niso posredovali nobenih dokumentov in seveda kot novinari se sprašujemo, zakaj je to potrebno, torej to zbuja določen sum. Uh, Potem še drugi vidik, ki je pomemben, je eh, proces eh, poznavanja strank. To je banka posem prepustila Mosaku Fonseki. Eh, podjetje je že v osnovi imelo zelo vprašljiv sloves in banka je preprosto prepustila temu podjetju preverjanje in ugotavljanje tega, odkud prihaja uh, Eh, kapital, odkud prihajajo sredstva, torej celoten proces skrbnega pregleda je bil v rokah Mosak Fonseke in nikjer nismo videli kakih dokazov, da bi kdorkoli to postavila pod vprašaj. Eh, no, zato seveda ni nič čudnega, da je Bernbark eh, imela za stranko tudi Martina Akermana, ki je osumljen, da je opravil več 100 milijonov dolarjev za Eh, kartele, ki se ukvarjajo z drogami in da je velik del tega denarja šel tudi preko računov Bernbank. No, pri podrobnejšem preverjanju smo ugotovili, da je banka Bernberg eh, sprejela tudi vrsto drugih vprašljivih strank, ki so tako ali drugače povezane z offshore podjetjami, eh, podjetji naprimer eh, nekdani eh, minister za promet Ukrajine, ki je bil pred direktor Kali grupe in ki je, bil, eh, ki je osumljen, da je dobavljal tanke in raketne sisteme na krizna območja. Potem je tu Gabriel Falon, ki velja za desno roko enega največjih kokainskih kartelov na svetu. Potem je tu še vrsta podjetij, ki so povezana eh, z verigo von Nagels, eh, ki je tudi osumljena eh, kriminalne dejavnosti. Če bi nadaljeval, bi verjetno še večkrat omenjal pranje denarja, tihotapljanje kokaina in tako dalje. No, če na kratko zaključim, zakaj vam to pripovedujem? Tu zelo jasno vidimo, kakšna tveganja se pojavljajo in kakšna tveganja prevzemajo banke in zastala se vprašanje, v kolikšni meri je to uh, nekako. Uh, vzorec, ki so mu sledile vse banke. Uh, Eh, potem je tu vprašanje, ali gre tu za zadevo, ki je vezana na pomankljivosti v regulaciji, v pravilih. Rekel bi, da je jasno, kakšn, kakšni so eh, nameni, ampak kljub temu nihče ne postavlja pod vprašaj sodelovanja bank z offshore podjetji, vzpostavljanja računov in eh, v Nemčiji praviloma eh, Eh, gre do preiskave eh, pranja denarja v prazno, ker eh, do teh informacij enostavno ne pridejo. No, pri Berenbergu pravijo, da bi danes ravnali drugače, da ne bi sprejeli vseh strank, ki so jih sprejeli, ampak vse preiskave proti tej banki so bile ustavljene, zato ker pomoč pri pranju denarja v Nemčiji ni kaznivo dejanje in nekdanji direktor banke je zdaj eh, tudi predsednik Združenja nemških bank. Najlepša hvala, gospod eh, Štrunc. Žal nimamo kaj dosti več časa, sicer ostali ne bodo prišli na vrsto. Eh, hvala za vaš pregled. Brez Eh, žvižgačev in brez novinarjev vseh teh informacij nikoli ne bi razkrili in seveda je naloga vseh nas, da ugotovimo, kako lahko te stvari spremenimo. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Katrin Kajkert, ki je nekdanja zaposlena pri banki Bernberg. Izvolite. Mikrofon morate prižgati. Najlepša hvala pravzaprav sem svoje, pripravila svojo izjavo v angleščini, ampak eh, očitno to ne bo potrebno. Lahko se navežem na zadnjo misel gospoda Štrunca, ki pravi, da brez novinarjev in brez žvižgačev, eh, ki so razkrili panamske dokumente, danes ne bi sedeli tu, eh, ne bi razpolagali z vsemi temi informacijami. To lahko potrdim. Sama sem bila odločena pristojna za skladnost pri banki Bernberg, ko smo eh, s kolegi nekako naleteli na eh, mrežo pranja denarja preko eh, skupine Kleba Grupe iz Ukrajine, ki jo je omenil kolega, kjer je šlo za plačila ruski vladi, kjer je šlo za celo vrsto offshore podjetij. In v tem kontekstu smo naleteli tudi na Mosak Fonseko, na, na videzne direktorje, na ponarejene podpise, ponarejene dokumente, vse mogoče. Potem smo dali prijavo, obvestili naše uh, pristojne uh, in potem so nas v kratkem vrgli uh, iz podjetja, prepovedali so nam, da bi s komorkoli govorili o tem, uh, Eh, poleg tega so nam prepovedali, da bi eh, privatno ostali v stikih in eh, banka Bernberg nas je pravzaprav prisilila, da smo morali pristati na izvensodno poravnavo, kjer je v drugim šlo za prepoved, ki je narekovala meni in mojim kolegom, da bi svoje ugotovitve eh, kakorkoli razkrili eh, finančnim eh, pristojnim tožilstvu, policiji ali komorkoli drugemu. Če bi kdo to storil, bi nas lahko banka tožila, to je uh, zelo enostavno, sledil bi samo še sklep sodišča in takoj bi končali v zaporu. Leta 2015 je potem banka dejansko to storila. Eh, Libans, liba, libanonski uh, gospod Abu Meri, ki je eden od njihovih najljubših strank in uh, ko je ta pristal na seznamu nezaželenih oseb, uh, je uh, ena od kolegic Eh, pristala v zaporu, proti še eni pa še vedno teče postopek. Tako torej eh, banka Bernberg eh, dela s svojimi nekdanjimi zaposlenimi, ampak sama nisem bila s svojimi kolegi edina, ki je ugotovila, da je prišlo do, kaznivih, do kaznivih dejanj in je zato morala zapustiti banko. E, drugi kolega je leta 2014 odkril e, podoben primer pri eni od večjih strank. E, obvestil je pristojne o tem in po dveh tednih je ravno tako bil uh, odpuščen. Njemu so uh, ponudili vsaj uh, veliko denarja, ker niso želeli ponoviti izkušnje, ki so jo imeli z nami. Na kratko uh, naj spregovorim še o Kalbaj grupe. To je pravzaprav bil uh, povod za naše poročilo poslovodstvu. Uh, Preko ukrajinske skupine Kalbar grupe smo pravzaprav to mrežo pranja denarja, ki je bila znana že od leta 2011, eh, nekako eh, razkrili to, oziroma prepoznali. To je bilo leta 2013. Do tistega trenutka v našem oddelku nismo eh, ničesar vedeli o tem, čeprav smo vsak dan odpirali offshore račune, kjer so se pojavljali ravno ti akterji eh, oziroma akteri povezani z njimi. Po leti 2013 smo s kolegi ugotovili, da je vodja oddelka za skladnost v Bernberg banki leta 2009 ukrajinski Eh, skupini Kaba grupe in eh, pravzaprav s tem tudi mafiji povsem odprl vrata. Septembra 2008 je eh, ladja polna orožja eh, eh, bila ugrabljena strani sudanskih piratov. Ta eh, ladja je pripadala Igorju Urbanskemu, ki je bil vodja skupine Kajbaj grupe in to je bilo takrat zelo eh, Eh, grdo pravzaprav za našo skupino oziroma za našo banko, ker je ravno takrat skupina KB Grupa želela razširiti posle z našo banko. Eh, takrat je bilo potrebno eh, zapisati v dokumente določene pripombe glede nenavajanja imen. Nič potem ni bilo zapisano v zvezi z KB skupino, z Igorjem Urbanskim, v zvezi s komor koli eh, nobenih konkretnih imen ni bilo. Urbanskega smo navajali samo kot uradnika. In vse to je bilo potem uh, eh, ožigusano in označeno z oznako uh, nizko tveganje. Uh, revizori, ki so kasneje preiskovali naše uh, očitke, so rekli, da je tu sicer šlo za kršitev, ampak za nič hujšega, da je bila to najboljša uh, praksa takrat v banki in da je tako uh, zelo. Zelo namerno z naše strani, da smo kolege uh, osumili oziroma jim karkoli očitali. No, s tem sem zaključila. Najlepša hvala, gospa Kajkart. Čeprav razumem, se je vse to, kar ste ravno kar predstavili, dogajalo leta 2008 oziroma 2009 in 2013. Seveda je eh, potrebno se vprašati, kako so se stvari časovno odvijale in več bomo o tem nedvomno še izvedeli. Zdaj pa dajem besedo uh, eh, Mihajlu Kemerju, ki je. Uh, generalni menedžer in član eh, upravnega, član upravnega odbora Združenja nemških uh, Eh, bank, ki mu pripadajo vse banke. Ja, no, res je, vse banke niso naše članice, deželjne banke eh, so v drugem združenju, ki ga sam ne zastopam. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje, najprej najlepša hvala za to, da ste povabili naše združenje na današnje zasedanje odbora PANA. Uh, imam pa Začnem pa najskratko predstavitvijo. Naše združenje ima prostore v Berlinu, Bruslu in Frankfurtu. Zastopa pa interese več kot 200 zasebnih eh, in eh, javnih bank in eh, smo pravzaprav največji predstavnik nemških bank. Seveda je potrebno vedeti, da banke konkurirajo ena z drugo in to eh, bistveno določa njihovo. Eh, poslovanje. E, mi se z njimi pogovarjamo predvsem o regulatornih in pravnih vprašanjih, ne svetujemo pa jim o njihovih odnosih s strankami, kajti že iz vidika konkurence in z vidika kartelnih e, dogovorov bi bilo to nedopustno in zato se tega ne lotevamo. E, gospe in gospodje, veliko čast mi je, da smo povabljeni, ampak lahko vam brez kakršnih koli pomislekov eh, povem, da v celoti podpiramo boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in davčnim utajam. Počnemo vse, kar je v naši moči, da bi pravilno stalno izboljševali. Glede na rezultate nas eh, veseli, če, eh, da je Folge Mülch, ki je predsednik Zvezdnega preiskovalnega urada, aprila 2016 v zvezi s panamskimi dokumenti eksplicitno povedal, da je delovanje bank v boju proti denarju vzorno. Eh, leta 2015 je v Nemčiji 99 odstotkov prijav suma pranja denarja prišlo iz eh, finančnega sektorja. Naši cilji so, da zagotovimo eh, ustrezne pogoje in ustrezna pravila, ki se jih naše banke članice držijo. Če pride do kršitev, Ehm, pa je naloga samih bank in eh, pristojnih organov, da se stvari razčisti, da se ugotovi, kje obstajajo pomankljivosti in da, če je potrebno, se uvede sankcije. To je pravzaprav eh, temeljni sestavni del pravne države. Kar zadeva panamske dokumente, pa eh, takih procesov v Nemčiji še ni bilo. To ni pravzaprav nič nenavadnega, kajti glede na to, koliko dokumentov je potrebno preiskati, eh, je povsem razumljivo, da to eh, traja dolgo. Ne moremo prejudicirati rezultatov takih procesov, vse pa z veseljem udeležujemo politične razprave, ki se je razumela z razkritjem panamskih dokumentov. In eh, to pravzaprav, kljub temu, da ne gre za izključno nemško vprašanje. Nemčija nima nobenega eh, offshore finančnega eh, centra. Po podatkih Süddeutsche Zeitung naj bi šlo za 214 tisoč offshore podjetij, ki so bila ustanovljena v zadnjih letih in nemške eh, banke naj bi s pomočjo eh, Mosak Fonseke od tega ustanovile približno 1200 navideznih podjetij, kar je v primerjavi z vsemi ostalimi akterji dokaj majhen delež, gre za manj kot odstotek. Na podlagi študije, ki so jo izvedli zeleni v Evropskem parlamentu, med 40 največjimi mednarodnimi posredniki ni nobenega nemškega odvetnika, davčnega svetovalca ali nobene nemške banke. Tudi mi se zauzemamo za jasnejša pravila in več preglednosti. Naj vas opomnim, da je da smo bili eh, pri eh, razpravah o direktivi proti boju, eh, v boju proti pranju denarja tisti, ki smo se zauzemali za več preglednosti. Kajti proti boj, pranju denarja se lahko borimo samo z mednarodnimi dogovori in eh, pogosto gre tu za zelo zahteven proces tudi zaradi razlik v nacionalnih sistemih. Ampak po našem videnju ni nobene druge možnosti eh, in eh, postopki so seveda zahtevni, ker ne tečejo vedno linearno, ampak pogosto prihaja do različnih usporednih ali istočasnih eh, postopkov. Vseeno pa mislim, da smo v boju proti pranju denarja marsikaj dosegli. E, enako velja tudi e, za OECD in Evropsko unijo, kar zadeva spodbujanje mednarodne izmenjave informacij o davčnih podatkih. E, tudi na tej poti moramo nedvomno nadaljevati. Vendar pa vseeno obstaja tveganje, da bi eh, mednarodni organi eh, z enotnimi rešitvami za vse nekako pozabili na eh, razlike med posameznimi državami. Gotovo to za vas ni nič novega, ampak ravno izkušnje iz Evropske unije kažejo, da stvari, ki dobro delujejo v eni državi, ne delujejo nujno enako dobro tudi posod drugot. Po našem mnenju bi morali pri prijavi sumov se bolj osredotočiti na kakovost, kot pa na količino. In eh, zato je nujen predpogoj oboje smerna komunikacija, znači dvosmerna komunikacija eh, z pristojnimi organi. Imamo eh, sicer nekaj konkretnih predlogov, kako bi lahko to dosegli, ampak tudi s tem bi presegli. Eh, dodeljen čas in tudi obseg te predstavitve. Zato uh, vas lahko povabim, da preberete naše pisne prispevke. Smo pa seveda pripravljeni sodelovati v zvezi s tem tudi v razpravi. Ravno tako smo vam tudi po končani predstavitvi na voljo za pogovore. Za zaključek naj povem, da vidimo v delu tega odbora zelo pomemben element za nujno temeljno analizo te problematike. Še enkrat hvala za povabilo in z veseljem se bomo odzvali tudi na vaše komentarje in vprašanja. Najlepša hvala, gospod Kemr, to je bilo točno sedem minut, vzorni ste bili, kar zadeva čas. Eh, nedvomno bomo v nadaljevanju postopka se še ukvarjali s temi vprašanji, zdaj pa kar nadaljujemo, gospa. Ulrike Paul je naslednja ali ste si razdelila delo? Ja, skupaj imata sedem minut. Äh, Hvala lepa. Na kratko bom predstavil, v kateri fazi so vključeni odvetniki pri preprečevanju pranja denarja. Prva faza je tako imenovani placement, plasiranje denarja v zakonit denarni tok. To tukaj odigrajo denarni instituti največjo vlogo. Potem druga stopnja je tako imenovani layering, skrivanje oziroma ko se skušajo sredstva skriti in skušajo odpraviti kar se da veliko nakazil, ko se potem ne da več slediti denarju. Ta druga stopnja pranja denarja se oblikuje potem, da je na tej stopnji tudi sprejemljivo imeti izgube. Tukaj se včasih prepozna pranje denarja, da je to ekonomsko, da upravljajo ekonomsko nesmiselne operacije in včasih izgubijo ogromno in to seveda vzamejo za kup. V prvi fazi plasiranje odvetniki ne sodelujejo, v drugi fazi pa lahko izjemoma sodelujejo, če so vključeni v te denarne tokove, naprimer, ker si kdo izbere kakšno drugo transakcijsko pot, zato smo mi iz odvetniške zbornice, kar se tiče potekov plačil vedno precej nezaupljivi in kolege upozarjamo, da je potrebno imeti pravi razlog. In če si zastavimo nadzorno vprašanje, zakaj? Potrebujemo to, zakaj kdo to počne, zakaj ne počne tega prek svojega računa in če ni zadovoljivega odgovora, potem morajo zavrniti sodelovanje. Potem tretja stopnja je integracija. Po skrivanju se denar nekako že malo pere, je morda sedaj še malo siv, recimo temu tako. Še vedno se lahko prepozna kriminalni izvor tega denarja in tukaj se potem uporablja odvetnike, ko je potem denar opran in spravljen v zakonit denarni tok, je potem to že zakonita investicija ali zakonit denarni tok. Moramo pa reči, da torej odvetniki v prvih dveh fazah nismo vključeni, še v tretji fazi smo vključeni, potem pa je tudi izhodišče popolnoma drugačno. Na leto imamo bilijone denarnih transakcij v Nemčiji. Če imate potem 165 tisoč odvetnikov in če izhajamo iz tega, da ima vsak 300 strank, to je seveda potem ogromno transakcij in potem je potrebno seveda upoštevati še vse tiste operacije, ki niso pomembne, kar se pranja denarja tiče socialno, pravo, ločitve, patentno pravo, intelektualna lasnina in tako dalje. Torej, praviloma ostane potem samo to, kar je že zapisano in kar se nam zdi najbolj sumljivo. 20 do 30 prijav, sumljivih prijav imamo na leto in to, glede na izhodišče, je kar pregledno. Potem pa, kar se kaznivosti tiče, 261 člen velja za nas, tako kot za vsakega. Tudi svetovalci so lahko krivi, to ni nobena izjema. Posebnost pa je ta, da obstajajo ta dve možnosti za sankcije odvetnikov. Imamo nekatere tehnične postopke, ki jih sedaj ne bom predstavljal, bom kar predal kolegici, prosim. Hvala lepa, samo še s popravkom tudi pri ločitvah se pojavljajo davčne prevare. Da, seveda, ločitve so tudi zelo občutljiva tema. V Nemčiji za pojasnilo je izogib plačila davko nekajkrat ni kazenski delikt. Ravno nasprotno, v Nemčiji je tako, da svetovalec na področju davkov mora najti ugodne davčne konstrukcije. Če tega ne stori, potem ga lahko stranka toži. Torej, stranka lahko pričakuje od svetovalca izbiro ugodne davčne konstrukcije, ki potem vodi do tega, da zakonito, podarjam, zakonito ne plačuje preveč davkov. Kaznivo pa je, če se maja zakonitega če se meje zakonitega ne upošteva, potem pa seveda lahko prihaja do taj davkov. In časih je meja zelo, zelo tenka. Predvsem za svetovalce. Sodna praksa seveda pravi, da ne sme prihajati do zlorab. Sodna praksa pa tudi pravi, da mora svetovalec izkoristiti zakonite poti in točno to je težavno v nemški davčni zakonodaji. Tukaj se ponujajo nekatere možnosti. Mednarodno in ravni EU je to tudi težava, da imamo popolnoma različne davčne sisteme in davčne stopne. In to seveda potem omogoča in naredi izbiro davčnih struktur, ki so bolj privlačne eh, za nekaj, kar svetovalci vedno znova iščejo sicer pa seveda ni utaja davkov popolnoma običajna vzpostavitev podjetja poštnega nabiralnika. Ali pa naprimer, da ima kdo podjetje v Švici, to se včasih zgodi, tudi pri ločitvah, naprimer, da mož ne želi, da žena ve, da ima mož tam podjetje. Kaznivo je za situacijo takrat, če svetovalec ve, da stranka uporablja te konstrukcije za to, da utaji davke in sicer nemške davke. Tako da moramo torej reči, da je naloga svetovalca, da išče davčno pozitivne konstrukte, vendar pa zakonite, če pa seveda prekrši meje in če je odrežen pri utaji davkov, potem mora po 370. členu se vati postopka pa tudi, to je že bilo omenjeno, pri pranju denarja se lahko spoži postopek tudi pred odvetniško zbornico in potem se lahko zgodi, da bo tudi finančni urad zahteval odgovornost od njega za utajo davkov. Pa tudi seveda, še prav posebno pri mednarodnih konstruktih, je lahko to zelo, zelo veliko denarja. Tudi milijoni so lahko. Eh. Lepa obema. gospa Pavl in gospod Junik, naj povem, da vse vaše izjave tudi beležimo in bomo potem to v kratkem dali na voljo tudi javnosti. Tako, sedaj pa razprava. Najprej je Pekofort, so poročevalec, prosim. Pet minut, skupaj z odgovori. Ja, hvala lepa. Najprej, hvala lepa našim gostom za to, da ste v našem odboru. To je zelo pomembno. Nekaj vprašanj bom zelo konkreten. Najprej, gospod Štrunc, dejali ste, da je po vašem mnenju težava ta, da ko se oprani denar ponovno investira v smeri v realno ekonomijo prek offshore struktur in bank. Torej, glede na vaše raziskave na tem področju, kater je najbolj učinkovit način, da se to prepreči, da bi se upravni denar vrnil v realno gospodarstvo. Gospa Katrin Kajkert, hvala lepa za vaše informacije o banki Bernberg. Mislim, da je to, kar ste nam danes povedali, zelo pomembno, kajti to kaže, da morda prihaja do velikih izjav posrednikov in bank, vendar pa interno vidimo, da so drugačni postopki, ko pač pomagate strankam, da operejo denar ali da obidejo sankcije ali karkoli že. Torej, vprašanje. Parlament se je zazemal že dolgo za boljšo zaščito žvižgačev, naprimer, tudi za kodeks ravnanja za svetovalne službe, za sankcije proti bankam in drugim finančnim posrednikom, ki opravljajo tako, take nezakonite posle. Če ste redno takih poslih kot banka ali odvetniško podjetje, bi morali izgubiti tudi svojo licenco, po mojem mnenju. Torej, mislite, da bi to delovalo in potem končno gospod Kemer. Malo sem bil šokiran, da se niste odzvali na to, kar ste slišali od gospe Kajkert, nekdanje službenke banke Bernberg. To, kar smo slišali, slišal sem vaše posredovanje kot nekakšno obrambo bank v Nemčiji. Pričakoval pa bi, potem, kar smo slišali od gospe Kajkert, da bi se navezali na to in povedali, kako bi to lahko ustavili, da se take prakse ne bi več dogajale v bankah. Še eno priložnost vam dam. Kako naj ustavimo tak tip poslov banke Berenberg v preteklosti in morda še danes? Hvala lepa. Tako, sedaj pa če še kdo želi zastaviti vprašanje. Najprej bomo imeli odgovore, začenja gospod Štrunc. Prosim, pomislite na čas. Tri točke so pomembne za me. Najprej je pomembno, da bi banke bolj racionalizirale tiste, ki torej so prisotne v offshorih in če imajo dvome, bi morale potem opozoriti na pranje denarja, če sumijo za to. In potem mi tudi ni všeč, da se lahko to počne pri ponudnikih v tretjih državah, kot je Panama. In pomembno je tudi, da moramo tukaj v Nemčiji tudi ugotoviti, da s primeri vlečejo, če vidimo, koliko primerov je, pa moramo reči, da jih je zaenkrat relativno malo. Gospa Kajkat, prosim. Hvala lepa. Kar se mene tiče, a se upravičujem. Kar se mene tiče, je nadzor bil ustrezen, kar se tiče tudi v naši banki, vendar pa tudi kar se tiče žvižgačev. Naj še enkrat izpostavim, da mi nismo žvižgači s kolegi. Naša poročila smo zapisali po zakonodaji, nadzorni organ, potem nadzor nad nadzornim organom in šele potem smo delno šli v javnost. Torej nismo žižgači, vendar pa tudi, če bi bili, bi bili zaščiteni zakonodajo. Vendar pa, seveda neumno, nihče se tega ni držal. Kar se tiče banke Bernberg, je v banki vedno vlado strah, da bomo kot uradniki za skladnost kdaj klicani na odgovornost in mislim, da je to bilo v štaterke Berlin, kjer je nekdo bil obsojen, ker ni preprečil, da bi ne prišlo do kaznjih dejanj, pa bi to lahko. Torej, tukaj smo potem bili prestrašeni, da bomo morali prevzemati odgovornost in tako dalje. Vendar pa seveda, to je prav, vendar pa. Razen v tem primeru še nikoli ni bilo posledic. Pri banki Bernberg so želeli, da skrivam transakcije med Bernberg, Hamburg in Švico, da bagateliziram, vendar pa še vedno, kljub vsemu, kar se je zgodilo, Bernberg deluje kot do sedaj nič se jim ni zgodilo. Gospod Kemer, skušal bom biti kratek. Mislim, da je zelo pomembno povedati, kakšno vlogo ima Združenje bank in kakšne ne, vlog ne more imeti. Ne želim se izogibati vašemu vprašanju. Stvari, o katerih tukaj govorimo, osebno ne poznam. Poznam jih iz časopisov, saj je to že razširjeno v javnosti in to so strašne stvari. Po mojem, po mojih dognanjih, pa je bilo to intenzivno preiskano in kolikor vem, je potrdilo, prave potrditve za to, da se je vse to zgodilo še ni. Kolega bo to se bo to še poglobil. Kar se tiče uvodnih izjav, če si to ogledamo bolj podrobno, potem se zdi, kot da je panaska afera nekaj, kar se osredotoča na hamburško zasebno podjetje. To morda ni nenavadno, če pomislimo, kako se je zgodilo, vendar pa naj povem, da je zelo veliko takih podjetij. Samo 0,5 odstotka jih je v Nemčiji, In kot je dejal gospod Štrunc, 13 takih primerov pri banki Bernberg. Ne želim seveda maševati pomena, ne poznam vseh stvari. Jasno je, da je to potrebno rešiti, vendar pa ravnovesje mora tudi biti. Vendar pa morda lahko to kolega Hrhe bolj podrobno pove. Ja, gledam na uro, ker bo tudi gospa Pavl še nekaj eh, povedala. Kratek bom. Hvala lepa za vprašanje. Strinjam se z vami kar se vodne izjave tiče, seveda ne jemljite me napak, šokantno je, kar slišimo. Če si to, če to poslušam kot državljan Evrope in državljan Nemčije, tega ne morem verjeti, kar se strokovnega vidika tiče kot odvetnika in svetovca bank, pa si skoraj ne morem predstavljati, da se je to zgodilo. In tudi ne morem verjeti, da to ni bilo sankcionirano in da ne bo sankcionirano. Če sem prav razumel, so preiskave že bile. In če pristojni organi niso prišli do rezultata, da bi morali uvesti sankcije, potem se moramo vprašati, zakaj. Vemo, da preiskava še teče in eh, odvetniška zbornica bo to natančno preiskala in upam, da bo prišlo do pravega rezultata. Tako, pet minute mimo, soporočevalec ima malo več časa, torej še gospa Pavl, na kratko. Čisto na kratko, vprašanje je bilo, ali bi lahko odvetniki izgubili licenco zaradi takih stvari. Da, lahko bi. Po eni strani je tako, da je 70. člen tisti, ki pravi, da lahko prije do vzema licence. 114. člen, prvi odstavek, številka 5, tukaj pa je zapisano, da se ga lahko izključi tudi iz odvetniške zbornice, če se to ponavlja. Hvala lepa. Sedaj pa soporočevalec Peter Ježek, ki ga pa še ni, je na odboru Libe, tako da pride kasneje. Besedo dobi profesor Darijo Šrosati, ELS, prosim. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa našim gostom za vse informacije, ki so nam jih podali. Tri vprašanja imam. Prvo vprašanje za gospod Kajka. Tudi sam sem šokiran, ko slišim vse te zgodbe o banki Bernberg. Moje vprašanje je, do kakšne mere so razmere, ki ste jih ravno kar opisali, rezultat neustrezne opravljenega dela strani zvršnih direktorov banke. Ali pa je to bil zavesten prekršen. Kaj se je zgodilo potem? Težko je verjeti, da bi uradnik za skladnost poročal o vsem vseh teh zlorabah, slabem delovanju obema administraciji in zunanjim organom, potem pa je ta uradnik sam sankcioniran in nadlegovan. Torej vprašanje za gospod KKTM, kje je tisti najšipkejši člen, tisti najšipkejši člen v tem postopku, ki je onemogočil ustrezno izvajanje funkcij uradnika in je pravzaprav potem krivda doletela vas. Vprašanje za gospoda Kemerja. Tudi sam imam vtis, da nismo, sem zelo pozorno poslušal, pa nismo nič slišali, nič konkretnega. Slišali smo, da nemške banke morda niso v prvi vrsti odpiranja offshore računov, pa vseeno, kar pa vse podjetje je bilo ustanovenih 120. Moj moje vprašanje je, kakšni konkretni koraki so bili narejeni ranje uvetniške zbornice, da bi prepečili take operacije, konkretni ukrepi in samo regulacija, to je glavni instrument za združenje bank, za vplivanje na obnašanje bank, je to zadostno v tem primeru? Morda bi bilo potrebno in rad bi slišal vaše mnenje po veliko bolj odločnem nadzoru bančnega sektorja. In še tretje vprašanje, gospa Paul, da ja, ali ste upravičeno, da izogibanje počel tako ni kaznivo dejanje. Dobro, morda je veliko vrzeli v davčnih sistemih, ki njih potem podjetja legitimno izkoriščajo. Vendar pa, moje vprašanje je, do kakšne mere pa so davčni organi, se davčni organi tega zavedajo in okoliko potem spremejo te izgube pri pobiranju davkov in do kakšne mere je to samo izum bolj inovativnih odvetnikov, ki pač najdejo vrzeli v stoječih davčnih sistemih. Davčni organi pa niso pomislili na to takrat, ko so vzpostavljali zakonodajo. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Osati. Hvala lepa, Tarjoš Osati. Gospod Paul bo začela, prosim. Torej, finančni uradi poznajo te davčne vrzeli. Pri vsakem davčnem uradu imajo posebne oddelke za preverbo zunanjih operacij. Imamo direktorate, veliko strokovnjakov, ki preverjajo točno take operacije mednarodnih podjetij. Vedno se vključujejo tudi ti oddelki. Ena najpomembnejših tem so na primer davčne stopne pri podjetjih doma in potem v tujini. In osebno me jezi, da so te davčne vrzeli znane in bi pač politika morala zapolniti te vrzeli. Niso pa seveda svetovalci tisti, ki naj ne bi izkoriščali teh zadev. Morajo to izkoriščati, če je to zakonito. Gospod Kemer, ja, to ste bili dve delni vprašanji, kaj lahko stori združenje, dve funkciji imamo. Najprej lahko sodelujemo pri pripravi zakonodaje, ko poskušamo ustreznim institucijam povedati, katera zakonodaja bi bila najboljša, katere določbe so najbolj praktične, katere pa so neprimerne. In druge smeri, lahko vplivamo na banke in jim razlagamo, kako uporabljati določene določbe, kako uporabljati se jih naj tolmači in na kaj je potrebno paziti. Drugo delno vprašanje, samo regulacija na tem področju. Imamo mrežo pravil in predpisov. V bistvu toliko je zakonodaje, da samo regulacija sploh ne pride več upoštev. Morda pa bo kolega Huhe lahko povedal o tem še kaj bolj podrobnega. Ja, naj se navežem na gospod Kajkert, svoje izjave dejala, da je zakonodaja dovolj. Predpisov je dovolj, predpisa imamo, imamo ustrezen sistem našim bankam pa skušamo pomagati, koliko se da pri izvajanju. Seveda pa se iz teh dogodkov skušamo tudi kaj naučiti. Trenutno razpravljamo o zakonodajnem osnutku, ki smo ga podali tudi pisno v Nemčiji je kot odziv na panamske dokumente že kar nekaj predlogov zakonodaje in pri tej razpravi se tudi odeležujemo. In potem gospod Štrunc, mislim, da je bilo vprašanje o prostitvi nekaterih določb kot eh, nas, kot članic združenja. Če seveda se želite izogniti nekaterim svojim odgovornostim, lahko to poskušate, vendar pa ste še vedno odgovorni. Tako da dobro, morda se lahko še kaj naučimo iz vsega skupaj, da bomo resnično vedeli, kaj je tisto, kjer je bilo največ primanklajev. Ta zakonodaja je relativno nova, torej so to izkušnje po izkušnje. Gospa Kajkart, prosim, če se da zelo na kratko. Vem, vem, da je težko. Mikrofon, prosim. Torej, kar se tiče vprašanja, ali je bilo namerno ali eh, nenamerno, in drugo vprašanje, kako se sploh lahko kaj takega zgodi, to, na to se ne da na kratko odgovoriti. Spet moramo upoštevati, da Bernberg vodijo bankiri, ki potem osebno odgovarjajo in so prevzeli tudi še eno banko, se zelo zadožili in banka potem in e, osebno jamčijo za to. Torej čisto do zadnjega centa. Seveda pa si tega ne želijo. Ne želijo jamčiti in za to gre. Takrat smo imeli tri poslovode, ki so bili zasačeni in v moji povedi je zapisano, če bi to javili organom, potem bi mu odzeli licenco in tudi zmožnost eh, dela kot poslovnje, ne bi mogel delati z nami. To je torej bil glavni razlog, da bi se izognili osebni odgovornosti. Hvala lepa, gospa Kajkart, sedaj po imenu S in D, gospa Evelin Regner. Soporočevalec pa je tudi že prišel, Peter Ježek. Ne vidim ga. Aha, tam ste. No, najprej prosim, gospa Regner. Hvala lepa, predsednik. Vprašanje za gospoda Kemerja. Očitno ste tudi vi ogorčeni nad operacijami banke Bernberg. Prej ste bili predsednik eh, Bavarske državne banke. Ta je tudi zelo pletena v dokumente s Panami. Zato me zanima vaše stališče, še prav posebno, če primerjamo banko Bernberg in Bavarsko državno banko. Prosim, poskušajte povedati kaj o tem. In potem še eno vprašanje za gospo Kajkert. Samoregulacija za politiko strankami očitno ne zadošča. Tukaj smo videli vsa vprašanja in vse odgovore, šla bi pa dlje. Vprašala bi vas, posem tem, kar ste dejali, torej pravila za odgovornost, za uradnike, za skladnost, ali to zadošča, po vaše ne. Torej, kakšne predloge bi podali, da bi to bilo bolje, kajti mi kot zakonodajalci se seveda s tem ukvarjamo. In to je vprašanje tudi za gospoda Štrunca. Hvala. Hvala lepa, gospod Regner. Kdo bo začel? Gospod Kemer? Da, lahko začnem. Le, konec 2009 sem odšel iz Bavarske državne banke. To sem potem slišal iz dokumenta o Španiji. Sploh se ne morem spomniti, da bi v svojem aktivnem času v tej banki imel pravka s takimi primeri, kot smo jih videli v dokumentih iz Paname. Hvala lepa kdo bo odgovoril naslednje. Gospa Kajkart, prosim. Moji nekdani kolegi in sama smo se to tudi spraševali v prejšnjih letih, ali lahko sploh kaj storimo, da bi pranje denarja dejansko preprečili. To je naša naloga v bistvu. Mislim, da bi morali bolj preverjati, razviti več vprašalnikov. Dobro, ampak to ne pomaga, kaj ti. Trebno je poznati stranko, ne samo dokumente stranke ali dokumente ošo podjetja stranke. Ne, resnično moramo vedeti, kaj stranka počne. In če potem ukrajinski politik pride v Nemčijo, v Hamburg in pri majhni banki, ki ni pod nadzorom, potem odpira offshore račune in odvija različne čudne operacije z orožjem, ki sploh ne ostaje za številkam, potem dejansko vem, da ga moram prijaviti in končati s poslovnim odnosom. Potem ne potrebujem zakonodaje novih pravil. Včasih gre enostavno za m, mm, naše zdravo človeško razmišljanje. Da, tudi meni se zdi tako. Želi še kdo dopolniti? Prav, potem prehajamo na naslednji krok je, ker nima nikogar na tem krogu, tako da dobi besedo soporočevalec Peter Ježek. Prosim. Uh, Hvala lepa, se opravičujem, ker zamujam, ampak v drugem odboru smo glasovali o mojem poročilu. Nemške banke so predvsej izpostavljene v panamskih dokumentih, tudi Bastian Obermajer, ki je bil eden od novinarjev, ki so razkrili te dokumente, je tvitnil, da sta Deutsche Bank in Commerzbank kupili več slamnatih podjetij za svoje stranke. Zato me zanima, če lahko predstavniki Združene nemških bank ali pa kdo drug povedo, kako je mogoče, da nihče ni vedel, da se tako obsežna problematika pojavlja zakaj ni nihče opozoril na te zadeve? Kako to, da vaše združenje ni imelo pojma, kaj se dogaja, oziroma če ste vedeli, kako je možno, da se je to dogajalo? Bolj konkretno me zanima, kako se banke lotevajo svojih podružnic v tretjih državah. Strani predstavnikov Bernberg bank eh, bi rad slišal, kakšna so pravila, glede zunanjega najemanja, skrbnega poslovanja, predvsem, ko gre za odvetnike in tako naprej. Hvala lepa. Večinoma vprašanja za Združenje bank. Gospod Kemer, prosim. Moram se ponoviti, dali ste, da so nemške banke v srču dokumentov spanem. Naj povem, samo 0,5 odstotka osumljenih bank je iz Nemčije. To, da je pač not Deutsche Rundfunk in Zudoče Zeitung, da so novinari takrat to obravnavali, morda je to razlog, zakaj se pač ti bralci in gledalci interesirajo večinoma za nemške banke, vendar pa to ni nemška, v glavnem nemška težava. In to bi rače enkrat izpostavil. Prosim, če ste pošteni. Kar se tiče druge teme, drugega vprašanja, ki ste ga zastavili, kaj mm, se dogaja z nekaterimi določbami, o tem bo pa spregovoril kolega, predvsem kar se tiče offshore podjetij. Dobro, verjetno ne bi bilo ustrezno, da bi sedaj kar vsa offshore, offshore podjetja, podjetja imeli za sum, eh, sumljiva. Seveda, moramo vse pregledati. Včasih so to nepregledne strukture, včasih gre za inkriminirana sredstva in to moramo potem pojasniti. To je naloga preiskav, ki tečejo in ne želimo na njih vplivati. Z tega bomo potegnili poduke, kar se tiče outsourcinga, pa tega po pravilih proti pranju denarja ne moremo početi kar se oprek. prav tako, in moram to izpostaviti, je potrebno odgovornost še vedno iskati pri bankah, ne glede na to, kje se outsourca. Tukaj je potem potrebno zagotoviti ustrezno nadzorno funkcijo naše odvetniške zbornice. In zato eh, si skoraj ne morem predstavljati, da se je vse to, kar je dajal gospod Kajkart, dogajalo glede na to, da je naša zbornica za to vedela. Hvala lepa. 1. februar 2017 v Deutsche Zeitung. Deutsche Bank se boji nadaljnih kazni zaradi pranja denarja, potem, ko so se dogovorili za kazen 600 milijonov evrov in ko so bili preiskovani zaradi operacij, ki so jih izvajali z ruskimi strankami. Lahko poveste kaj o tem? prosim za razumevanje. Tukaj morate pa res vprašati Deutsche Bank. Mi kot združenje nimamo pogleda v to in to je tudi prav tako. Seveda ne želim zmanjševati pomena, da ni težav, kar se tiče pranja denarja. Sredotočil sem se na nekaj drugega. Potrebno je preiskati zadeve. To je nesporno. Morda je v bančni industriji vladalo nekoliko drugačno prepričanje v preteklosti, to je tudi jasno. Vendar pa ne smemo si zatiskati oči, da smo na dobri poti, tako kar se tiče zakonodaje, kot tudi kar se tiče uporabe leti. Je pa to seveda pot, ki še ni končana, kar nekaj napredka je že bilo na obeh straneh, tako kar se tiče razvoja, priprave zakonodaje, in kar se tiče obnašanja bank. Nismo pa še seveda na koncu poti. In gotovo obstaja in je še prostora za izboljšave, nihče ni popoln, to velja tudi v tem primeru, še prav posebno tukaj, ko gre za to, kaj lahko zakonodajalec stori, da bi izboljšal te zadeve, pa moramo jasno povedati, da je veliko stvari že šlo v pravo smer. Hvala lepa, gospod Kemer da, se to je težava. Samo regulacija v veliko primerih ni delovala, nekaj je že bilo storjenega, sedaj moramo podati nadaljne primere. Naslednja Alde Kora van Neuhuizen, prosim. Uh, um, Hvala lepa, gospod predsednik. Dve vprašanje. Vsi gostje se ozirajo naprej, torej gledajo naprej, tako da ne vidijo naše telesne govorice. Če bi jo videli, bi videli, kako razočarani in celo šokirani smo. Mi lahko z zakonodajo sprejemamo in določamo pravila, urejamo stvari, kot je rekel gospod Rozati. To lahko počnemo, kjerkoli se nam zazdi, ampak problem se pojavi pri izvajanju. Vi računate pač na integriteto posameznikov. Lahko pišete kodekse ravnanja, lahko jih napišete, kolikor želite. Ampak kaj se je dejansko spremenilo? na samem vrhu, ali se je tam ton razprave spremenil, ali se je obnašanje spremenilo. Prej ste rekli, kolega Kamer, da ne želite zmanjševati pomena te problematike, ampak to res ni v pomoč. Ali se je sploh karkoli spremenilo, če vas vprašam po nemško? Naslednja zadeva. Virtualne valute. 40 odstotkov kriminalnih transakcij je izvedenih s pomočjo bitcoina, tako pravi Europol. Zato me zanima, kako vi gledate na to vprašanje. Sprašujem vse paneliste. Ali obstaja torej neka nova gromozanska vrzel, ki se še poglablja? Virtualne valute, kot so bitcoin, niso realne valute, gre pravzaprav za blago, tako da se na to ne plačuje DDV-ja, kar pomeni, da obstaja velika spodbuda praktično za izogibanje plačevanja davkov in za davčne vtaje, kakorkoli že to imenujete, prav zaradi vse tajnosti okoli te valute. Ni veliko poročil, ki bi bili objavljena na temo sumljivih transakcij s to vrstnimi valutami. Zagotovo to nekje obstaja. Na vse zadnje se mora tudi bitcoin sleko prej spremeniti v dolar, evro ali drugo valuto. Kdo želi odgovoriti na vprašanje o bitcoinih. Kemer? Morda bo to moj kolega, vendar pa uvodna izjava. Ali se je kaj spremenilo? Razočarani smo, da se ni zgodilo več, tako sem to razumel. Nismo še na cilju, to sem že priznal. To se mora nadaljevati, to je jasno. Vendar pa jasno, da se je spremenilo. Razmere so se v zadnjih letih znatno izboljšale naj opozorim na citat, ko sem uvodoma dejal, da je krim, glavni kriminalist opozoril na to, da so nemške banke vzorne, kar se tiče izgubanja pranja eh, denarja v nemških bankah in seveda nimajo interesa, da bi to kar tako povedal. Res je pripričan, da je tako in tudi mi smo. Gotovo je potrebno še kaj postoriti, vendar pa prosim, da sprejmete, da smo kar precej napredka tudi že naredili. Kar se tiče bitcoina, da, to ni samo teoretična vrzel in zato je to upravičeno tudi osnutek za spremembo četrte direktive o pranju denarja, da bi tudi trgovci z bitcoini dali to direktivo. Zato je to pravi korak. Hvala lepa ni dodatnih vprašanj, Kora? Aha, še vi, gospod Jonik, prosim. Da, to ni naša zdajva, tukaj se na to ne spoznamo, zato moramo biti previdni. Vendar pa, kar se tiče toživstva, je Bitcoin relativno nevarna zadeva, ker omogoča alternativne tačine poti in se tako ustvarja kot glavna pot za toživstvo različne kriminalne operacije. Prav tako pa tudi še ni pravega nadzora. Organi pregona še ne vedo točno, na kaj morajo biti pozorni. Hm, to nas ne opogumlja, da se tega še niso lotili. Naslednji je podpredsednik Fabio De Mazi. Gue. Äh, Dobro jutro kot eh, poslanec iz Hamburga se mi še prav posebno eh, dopade, da govorimo o banki Bernberg. Gospe, kaj kar naj nakratko povem, da želimo hitro okrevanje vašim kolegom. Mislim, da govorim meno večine kolegic in kolegov, da je nezaslišano, da nekdo, ki dobro pravlja svoje delo, izgubi delo, zato ker je dobro pravlja delo ostali, ki pa niso izgubili dela, pa se tukaj ne pojavijo. Za to, gospod Kemal, lahko predsedniku Petersom sporočite, da je edini zaključek, ki ga lahko potegnem iz vsega tega, da s tem, ko ga tukaj ni, prizna krivdo. Gospod Štrunc je že upozoril na težave, ki so pravili s tem, da se tudi pred sodiščem ni prikazal in potem še veliko drugih zadev. Gospod Kemen, pravite, da ste na poti. Včasih se mi zdi, da vam manjka kompas na tej poti. Imamo tudi citat glavnega kemenista Nemčije, da je Nemčija banana republika, kar se tiče boja proti pranju denarja. Če torej govorimo o citati, potem si lahko te citate izmenjujemo. Imam jih kar nekaj na zalogi. Zato torej prosim gospoda Štrunca, da še enkrat odgovori na izjave gospoda Kemerja, da torej je nadzor v nemških bankah ustrezen. Potem pa imeli smo tudi revizijo nemških bank. Mislim, da je delovat to izvedel in mislim, da so dali, da je v Bernbergu vse v redu. Zanima me, gospod Črnč in gospod Kajkert, ali se vam to zdi ustrezno, ali morda ni prišlo do konflikta interesov na tem področju. In potem je gospod Peters dejal, da je po 2013 vse bilo pospravljeno, ali so bili tudi primeri po 2013, ki so se pojavili potem v teh dokumentih. In ali bi se vam zdelo smiselno, gospod Štrunc, če bi mi tukaj pri novi direktivi o pranju denarja vključili še nekatere okrepe v naš katalog ukrepov. In potem, gospod Kemer, dejali ste, da ste bili v upravi državne banke to je, in potem ste odšli 2008-2009. To so primeri iz 2005-2007. Kaj potem počnete v upravi državne banke, če ne poskrbite za kaj takega? 40. Najlepša hvala časa nam zmanjkuje, gospod Stronc, in vi kot prvi. Najlepša hvala za vprašanje. Sam stvari ne vidim na tak način, eh, da eh, bi se pretirano sredotočili na nemške banke. Ne, v svoji izjavi sem želel povedati, da ne govorimo samo o offshore podjetjih, ampak da govorimo tudi o vzpostavitvi na 100 tisoče offshore računov. In tu vidim veliko tveganje za pranje denarja, ki ga sprejemajo nemške banke in to vrstno sodelovanje med nemškimi bankami in offshore industrijo nedvomno še naprej teče. No, In pri tem naj še pripomnim, da je nekaj primerov že bilo eh, obravnavanih eh, pri, kaz, pri organih pregona. In eh, ko govorimo o tem, da moramo počakati, kakšni bodo rezultati, je potrebno to upoštevati, da določeni rezultati že obstajajo. Kar pa zadeva Banko Bernberg, tudi tu ne želim ničesar prejudicirati, rekel bi samo, da, imamo, da smo predstavili veliko posameznih primerov. Ne želim vas dolgočastiti še z nadaljnimi, ampak dva sklepa sta na dlani. Prvi je ta, da ni prišlo do ustreznih preiskav oziroma da nimamo ustreznih pravil za to, da bi. Eh, kdorkoli moral prevzeti odgovornost za dejanja in pa drugič, da enostavno ni dovolj eh, preiskovalcev. Eh, zdi se mi, da tudi pristojni organi niso najstrožji, kar zadeva eh, pregon tovrstnih dejanj. In pa kar zadeva zadnje, dejanje, zadnje vprašanje gospod Demazi, mislim, da bi morali. Eh, obsežne davčne utaje vključiti med kaznive dejanja tudi v eh, boju proti pranju denarja. Eh, če boste dali pobudo oziroma če eh, bo to vključeno v razpravo, potem seveda moramo zagotoviti, da bodo pristojni organi lahko tudi ustrezno postopali in raziskovali. Uh, Eh, kolikor vem, po členu 261 kazenskega zakonika v Nemčiji še noben bančnik ni bil obsojen in to je pravzaprav tudi statistično eh, nekako presenetljivo. Gospa, kaj enkrat? Ja, eh, po leta 2013 skladno s poročili naj bi bilo tveganje bistveno zmanjšalo umaknili so oziroma ustavili so sodelovanje z več kot 200 eh, strankami, ki naj bi predstavljale tveganje, ampak eh, vendarle eh, je očitno Deloitte pri svoji reviziji eh, nekaj ljudi oziroma nekaj strank eh, spregledal, potem je bil tu še vedno Abu Meri iz Libanona, ki ga tudi nihče ni opazil. Eh, Uh, ko je bil na ta umešen na seznam uh, osumljenih oseb ZDA, uh, pa je bilo rečeno, da tu ni, mog, da ni bilo mogoče tega odkriti. No, ko so bili odkriti ti primeri, so se je informacija zakrožila po podjetju in med vsemi sodelavci in vsi so rekli, kako pa to, da tega nišče ni ugotovil, kako pa to, da ni eh, tega nišče odkril, eh, kako to, da revizori tega niso eh, ugotovili. Ja. Eh, no, očitno je končni sklep bil tak, da vsak, ako posamezno dejanje ni bilo sporno, morda samo vsa skupaj. Eh, in to je tudi tisto, kar je zapisano v eh, mojem sklepu o prekinitvi delovnega razmerja. Izvolite še, gospod. Ja, samo da vas popravim, ime je Kemer, ne Kemert, ampak gospod uh, Mazi, govorite o tem, da gre pravzaprav za priznanje uh, krivde, ampak uh, glede na to, da ste iz Hamburga, se lahko tudi neposredno povežete z nami, sami imam vedno raje neposredno komunikacijo. Kar zadeva Banana Republiko, ne poznam tega citata, ampak domnevam, da to ni bilo rečeno v povezavi z bankami. Verjetno je vodja zvezdnega uh, urada tu eh, izreka u povezavi z eh, nepremičninskimi posle in tako dalje. Ne vem, če je šlo zgolj za pranje denarja v povezavi z bankami. Kolikor vem, eh, je ne fair pravzaprav to predstavljati kot tako informacijo. Kar zadeva Bavarsko deželno banko, sem tja prišel leta 2006 in ponov, lahko ponovim, da za vse te postopke, vse te zadeve ne vem. Uh, Eh, preiskave potekajo, dovolite, da bodo eh, te preiskave končane in eh, morda lahko zdaj trdite, da bi predsedstvo oziroma vodstvo moralo vedeti o tem, kaj se dogaja v podjetju, ampak zaenkrat je, je vse mogoče reči samo na podlagi člankov v tisku in domnev. Uh, mislim, da je edino pravično, da počakamo na rezultate preiskav. Najlepša hvala, gospod Kemr. Naslednji pa je v imenu zelenih, gospod Gigold. Najlepša hvala, predsednik. Uh, dobro jutro. Uh, eh, Najraj imam dialog, tako da vas bom kar neposredno nagovoril, gospod Kemer. V svojem odgovoru, gospe Regner, ste rekli, da kar zadeva hčerinsko družbo, Bavarske državne banke, da niste nič vedeli o tem, eh, kaj se je tam dogajalo. Eh, vemo, kakšni so bili posli luksemburških podružnic te banke, ampak kaj ste vedeli o dejavnostih na področju izogibanja davko in davčnih eh, utaj pri tej ščerinski banki in kako ste sami k temu prispevali? To je moje vprašanje, rad pet gor, potem pa bom eh, še kaj dodal. No, to ni neposredno povezano z predmetom eh, oziroma s tematiko, s katero se ukvarja ta odbor, ampak eh, sprašujete me o poslovnem modelu banke v Luksemburgu. Nisem bil v nadzornih organih te banke in tudi ne bom predaval o poslovnih modelih, ampak lahko ponovim, kar sem povedal prej. Eh, o tem, kar navajate, ne vem ničesar eh, in kot član uprave Bavarske državne banke se s tem nisem ukvarjal. Ja, torej niste vedeli nič za to, da ste pravzaprav eh, pripomogli k davčnemu tam in izgibanju davkov. Torej ne govorim to o kaznivem dejanju, ampak da je bil to pač del poslovnega modela. No, tudi če še nadaljujete, gospod Gigol, povedal sem že vse, kar lahko povem o tem in uh, vse v zvezi s tem lahko preberete tudi v zapisnikih in k temu nimam kaj dodati. Če dovolite, naj še nekaj povem glede področja našega preiskovalnega odbora. Uh, v našem mandatu je tudi, da obravnavamo vprašanja, ki niso bila odgovorjena v okviru preiskav taks 1 in 2. Ne gre torej samo za panamske dokumente, ampak eh, govorimo tudi o, ne samo o aktivnem upravljanju obdavčevanja, ampak tudi o možnostih davčnega izogibanja, ki jih nudijo države članice. No, naj samo ponovno poprašam glede na vaše odgovore. Uh, Poslovni modeli eh, držav oziroma bank eh, podružnic eh, niso bile v vaši odgovornosti, to lahko spremem, ampak ali obstaja kakršenkoli minimalni etični standard tega, kdo lahko postane vaš član, naprimer, kar zadeva sistematično izvajanje različnih kriminalnih dejavnosti in kršitev v vaših institucijah. No, kot veste, da bi kot monopolno združenje težko uveljavljali etične standarde. Eh, takih etičnih standardov uh, nimamo. Seveda govorimo o ravnanju, vedno znova razpravljamo o tem, kako je potrebno ravnati. Uh, enako velja tudi za upravo, ampak konkretnega od če konkretno odgovorim na vaše konkretno vprašanje, etičnega standarda, ki bi ga moral človek eh, nekako eh, podpisati ali eh, se k njemu zavezati, kot naš član tega nimamo. No, seveda kot združenje prispevamo k oblikovanju zakonodaje in pričakujemo od naših članic, da delujejo zakonito, iz tega izhaja vsa prizadevanja našega združenja. Kadar se pač, kaj to ne uresniči, potem temu sledijo ustrezne posledice. In uh, na pod, področju, o katerem danes govorimo, je uh, tisto, ki je najbolj problematično, kar zadeva urejanje oziroma regulacijo. Imam še vprašanje za gospod Kajkrt. Uh, Tudi mi vam lahko zgolj izrečemo sočutje in vam izrečemo tudi priznanje za vse, kar ste pretrpeli in za vse, kar ste danes povedali. Nakazali ste, da tudi uh, vodstvo banke je bilo obveščeno o teh spornih poslih in ali imate kakšne indice za to, da tudi gospod Peters, ki je danes uh, predsednik Zvezdnega združenja nemških bank, je vedel za te posle, uh, kako se je. Uh, ravnal pri teh poslih, ali jih je spodbujal eh, in kakšna je bila njegova vloga oziroma vloga vodstva banke pri tem, kar se je dogajalo vam. No, naj dodam, da dr. Peters še ni do, tako dolgo eh, predsednik združenja, da bi se to časovno prekrivalo, ampak izvolite. Ja, dr. Peters je po našem poročilu o tveganju julija 2013 eh, pravzaprav reagiral zelo razumno. Dal nam je nalogo, da nadaljujemo s preiskavo. Zaradi slabega sistema v banki je bilo to težko in časovno zamudno. Ampak eh, dal je tudi eh, nalogo, da zadevo preišče eh, služba za notranjo revizijo, ampak ko smo potem izvedeli še nekaj drugih zadev, ki so zadevale enega od njegovih partnerjev, pa se je to eh, spremenilo. Vse skupaj je postajalo vedno slabše in eh, teden kasneje je bilo potem na mizi toliko stvari, da pravzaprav nišče ni več vedel, kaj naj stori in zato so nas najprej postavili na cesto, v smislu, če nas ne vidijo, se ni treba ukvarjati z eh, nami in potem je šlo samo še zato, kako omejiti škodo. Uh, vem, da na dan, ko sem bila odpuščena, je dr. Peters se pogovarjal z mojim nedanjim eh, nadrejenim. Uh, In vem, da je uh, govoril o tem, da pač smo samo upravljali svoje delo, ampak pravzaprav ga je bilo strah, da bi neposredno se pogovarjal z nami o tem. Uh, tako da mislim, da je pač enostavno bil reva in kolikor vem, je to še danes. Najlepša hvala. Beatrix von Storch v imenu EFDD. Najlepša hvala, gospod predsednik. Moje vprašanje je namenjeno gospodu Kemerju. Najlepša hvala za vašo predstavitev in za uh, stališče, ki ste ga prebrali. Hvala, da ste pripravljeni sodelovati s parlamentom. Stavek iz vaše izjave bi ponovno navedla. Rekli ste, da kar zadeva že omenjene prijave, eh, bi eh, moral biti povdarek na kakovosti in ne na količini. Torej, tu zelo uljudno kritizirate To, da, da pač je očitno bolj povdarek na količini kot na kakovosti pri prijavah. In verjetno gre tudi za to, da e, je e, na, projektna skupina za e, finančne sume kritizirala dokaj malo prijav in zdaj naj bi. Pri, z novo direktivo vzpostavili centralizirano bazo podatkov ki naj bi jo tudi centralizirano upravljali in naj bi delovala samodejno in vse to pomeni seveda še eh, več količine. V naši stranki v Nemčiji smo se odločili, da se zauzemamo za eh, spoštovanje bančne skrivnosti in zato vidimo v centraliziranem prijavljanju tovrstnih podatkov udor v zasebnost strank. Zato me zanima, kako se vaše združenje opredeljuje do to vrstnega masovnega nadzora s samodejnimi prijavami in pa kako si predstavljate kakovostne prijave, torej kakšne so vaše zahteve, da bi bile prijave dovolj kakovostne. Najlepša hvala, gospa Štorh, če dovolite, tu ne gre za strankarske programe, ampak za to, da razčistimo dejstva. Uh, in uh, razlika med. No, poznamo vaša stališča, ampak vendarle rada bi slišala odgovor gospoda eh, Kemerja. Ja, ja, vse ga boste dobili. Eh, vendarle kot predsednik imam pravico tudi sam oceniti naravo vaših vprašanj. Ja, najlepša hvala za vprašanje. Kar zadeva samo direktivo, ne vidimo težav z samodejnim prijavljanjem. Uh, Kar pa zadeva kakovost prijav, eh, gre naša pripomba tu vsebinsko nekoliko globlje. Eh, tu ne gre samo za eh, financiranje oziroma za pranje denarja, ampak tudi za financiranje terorizma in tu imamo težave sploh kakorkoli še podajati neke smotrne prijave, kajti pragovi so tako nizki, da je vse skupaj včasih pravzaprav gre mimo ciljev. Poznate poročilo Ekolev, eh, veste, da, je, eh, da smo govorili o tem, da potrebujemo več odziva organov pregona eh, in preiskovalnih organov in to je tisto, kar smo imeli v mislih. To je potrebno zato, da bodo prijave bolj kakovostne. Povsod v vseh državah obstaja na sto tisoče Eh, prijav suma in eh, vprašanje je, kako to razumno obravnavati. Seveda je potrebno eh, sume preveriti, na nek razumen način preveriti in pri teh, te preverjanje potem terja tudi sodelovanje drugih. Najlepša hvala. Želi morda kdo temu kaj dodati? Gospod Jonik. Ja, pred časom, ko je bilo govora o tretji direktivi o pranju denarja, uh, smo kot uh, zbornica predlagali, da bi povlaščenci za pranje denarja eh, bili zaščiteni na podoben način kot eh, naprimer invalidi ali pa člani upravnega odbora, da bi torej bili zaščiteni v določeni meri pred opustitvijo in da bi bila njihova odpustitev odvisna od soglasja upravnega sveta, kajti pooblaščenci za pranje denarja so trenutno posem nezaščiteni. E, poleg tega pa ne moremo zagotoviti take zaščite za vse pooblaščence, ampak Eh, poblašenci za pranje denarja pri bankah nedvomno sodijo med tiste, kjer bi bilo to smotrno. Ja, še dvoje bi eh, omenil. Eh, z davčnimi preiskovalci sem se pogovarjal o tem, kaj menijo o številu prijav. Eden je dejal, da ima občutek, da veliko prijav o pranju denarja izhaja iz tega, da se banke želijo znebiti nepriljubljenih eh, strank na ta način. Poleg tega pa seveda vse prijave niso kakovostne, to se strinjam. Bi pa izpostavil tudi, da ti primeri, ki smo jih zdaj predstavili, ti primeri, ki so povezani z panamskimi dokumenti, eh, niso bili eh, eh, povod za prijave bili so označeni ti primeri kot problematični, ni pa prišlo do prijav in očitno je težava tudi v tem, da se prijavlja napačne stvari. Ja, najlepša hvala. Enega argumenta doslej še nisem slišala, ampak eh, to bomo tudi preverili. Glede na to, da kolega za INF e ni, je naslednji Tomas Mann. Ja, najlepša hvala. E, prav je, da so vprašanja e, kolegov zelo specifična. Nismo e, pogovorni krožek, ampak preiskovalni odbor. Gospod Kemer, govorili ste o tem, da naj bi obstajalo 200 tisoč offshore podjetij in Eh, nemške banke naj bi eh, ustanovile 1200 teh eh, podjetij in tu gre samo za nič celih šest odstotka, ampak vseeno gre morda tu finančno gledano za različne obsege in zanima me, ali se je kaj spremenilo pri številu teh podjetij na podlagi panamskih dokumentov ali ta podjetja še obstajajo. Zdaj se ukvarjamo s peto direktivo pranju denarja in ali ne bi morda morali Eh, stvari drugače pretehtati. Po eni strani je tu eh, varstvo zasebnosti, banke na to prisegajo v odnosu do svojih strank, potem pa je tu še razkritje eh, gospodarskih razmeri, poslovnih razmeri. Ali Združenje bank kaj počne na tem področju? Eh, verjetno ne zbirate samo pritožb, ampak tudi razmišljate o tem, kakšne bi bile rešitve. In pa še eno vprašanje gospodu Juniku in kolegici. Ali se strinjate z izjavo, da banke lahko svojim strankam pomagajo eh, utajevati davke, dokler davčna utaja ne nastane v Nemčiji. E, to je zelo zanimiva izjava. In ali menite, da bi morali dopolniti nemško zakonodajo na tem področju, naprimer z uvedbo jasnega e, registra slavnatih podjetij? In e, kako vidite sodelovanje nemškega tožilstva z drugimi kolegi po Evropi? Tukaj uspeha, lahko tu poročate o uspehu. No, eh, tudi pri nas v Frankfurtu, ne samo v, eh, pri Bermermank, najdete številne lepe fasade in za njimi se skriva marsikaj. Hvala lepa. Na seznamu je še Manuel Morel za eh, SND, gospa Tomc za ELS in potem še profesor Lukem. Tako, tudi s tem je seznam govornikov zaključen, tako da nam ne bo zmanjkalo časa. Izvolite. Torej, kar zadeva registr, lahko sam povem, da registr, ki je bil predviden pri četrti eh, direktivi o pranju denarja, je eh, pomemben element za zavezance po zakonodaji o pranju denarja. To je sicer dobro, Eh, kajti dejansko prispeva k eh, preglednosti eh, na tem področju, kjer je težko zagotoviti. Potrebno je, oziroma obvezno je vprašati osebo, ali deluje v lastnem imenu ali je povlašene za koga drugega, naprimer. In kdor ima srečo, lahko to preveri, če ima smolo, pa ne. Ampak tak registr za družbe bi bil izredno pomemben za zavezance po, pran, po direktivi o pranju denarja, ampak tak eh, registr mora potem biti zavezujoč, kajti to je predpogoj za to, da se lahko na nj eh, zanašamo. Če je ta registr na voljo samo zato, da lahko vanu pogledamo, uh, eh, ampak. Uh, so tam navedeni samo neki pooblaščenci, ne vemo pa, kdo je v ozadju in imamo pravka s samimi črnimi petri, potem nam tak registr nič ne koristi. Lahko bi tak registr oblikovali kot neko zemljiško knjigo ali e, eh, e, eh, registr podjetij. E, torej, samo kdo je tam naveden, je dejanski lastnik in e, s tem bi se izognili nekim navideznim direktorjem ali navideznim lastnikom, ampak. E, tudi če bi bil nekdo, nek slamnati lastnik eh, naveden v eh, takem registru, potem dejanski lastnik ne bi mogel priti do svojega eh, imetja. Naše no, vprašanje za gospod Paul, sodelovanje nemških preiskovalcev s tujmi. Ja, uh, 370. člen eh, naše zakonodaje ščiti eh, nemški eh, dohodek od davkov. Torej, eh, kaznivo je tisto, kar ogroža eh, izplen eh, nemških davkov, ampak eh, nič ni rečeno o tem, ko gre za banke, ki pomagajo eh, se izogniti plačevanju ameriških davkov, naprimer. Eh, Eh, in eh, vemo pa, da so se eh, švicarski bančniki deloma morali zagovarjati v Nemčiji. Kar pa zadeva sodelovanje s tožilstvi, tudi to vse izboljšuje, ampak pravzaprav težko povem kaj dosti več o tem. Z svojega vidika lahko povem, da bi morali na tem področju še marsikaj izboljšati. Gospod Kemer, gospod Hrše, za vaje je bilo še vprašanje, ali se je število družb zmanjšalo, odkar so bili objavljeni dokumenti. Ja, hvala za vprašanje. Eh, gospod Kemer je eh, že na začetku povedal, da imamo ti podatke iz časopisov, zato ker se s svojimi člani ne pogovarjamo o tem in zato pravzaprav niti ne poznamo teh številk in kako se eh, stvari spreminjajo. Eh, rekel pa bi, ampak tu gre bolj za ugibanje kot pa za podatke, da je verjetno zaradi objave panamskih dokumentov marsikdo zaradi svojega slovesa eh, eh, resno razmišljal o tem, da bi bilo dobro, da deluje na neproblematičen način in je zato opustil take prakse. Kar pa zadeva registr, lahko podprem to, kar je povedal eh, kolega. Tam, kjer eh, govorimo o registru, moramo dejansko tudi imeti registr, registr, na katerega se lahko zanesemo in to ne samo v Nemčiji in Evropi, ampak povsod. In eh, ravno to je za nas pomemben korak naprej eh, v kontekstu panamskih dokumentov. No, eh, zamujamo že, kar zadeva našo časovnico. Uh, torej preostale govornike prosim, da zastavite kratka vprašanja in prosim tudi za kratke odgovore. Gospod Morel. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Izjemno kratek bom. Obrnil bi se na Zvezo nemških bank. Ne želim omenjati nemške situacije, ker iskreno povedano jo ne poznam najbolje. Poleg tega se mi zdi, da bolje poznam francoske banke, ampak francoske banke niso nič bolj zgledne kot nemške banke. Tisto, kar je zanimivo v tej razpravi, je seveda vse to, kar smo slišali strani današnjih gostov, pa tudi to, da so bili vsi tako prijazni, da so nam poslali izpopolnjene odgovore v pisni obliki, s katerimi so tudi osvetlili, naprimer, panamske dokumente in tudi celoten boj proti davčnim utajam. Sam sem pozorno prebral vaše dokumente in moram reči, da sem presunjen nad tem, da so finančne institucije prvič tako izredno navedle, kaj se dogaja. Eksplicitno navajate, da banke niso dovolj odgovorne, da ne prevzemajo odgovornosti. V dokumentu, naprimer, piše, kar zadeva spremljanje sumljivih transakcij, tu je dejavnost morda preveč aktivna. Pravite, da obstajajo vrzeli v zakonodaji, ampak vi istočasno ne želite, da bi imeli na voljo več zakonodaje. Samo eno vprašanje, lepo prosim, zmanjkuje nam časa. Jaz se zastavljam vprašanje. Ali se vam ne zdi, da so zahteve glede nadzira sumljivih transakcij preobsežne. Vi pravite, da je potrošnik odgovoren, konec koncev, da izpolni svoje davčne obveznosti. Zanima me, ali to resno mislite. Namreč potrošnik, stranka težko sestavi neke davčne konstrukte, razen če mu pri tem ne pomaga strokovnjak. Konkretno vprašanje torej. Hvala. Hvala. Predlagam, da zdaj zastavi vprašanje gospod Tomc in potem odgovorite na vse skupaj. Hvala. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Imam, eh, vprašanje za gospoda Kemerja. <clears throat> Bom počakala, da vsi dobite ustrezen prevod. Eh, dovolite najprej samo nekaj uvodnih besed. Dejstvo je, da tisti, ki utajujejo denar, eh, pred svojimi davčnimi organi ali ga perejo, potrebujejo pomoč. Tega nikakor ne morejo narediti sami. Rabijo banke, svetovalce in ostale, ki jim pri tem pomagajo. In seveda mislim, da banke pri tem prevzemajo s, te, s to svojo vlogo v tej verigi polno odgovornost. Prvo vprašanje, zelo kratka bodo, samo da ali ne, gospod Kamer. Eh, ali menite, da imajo banke zaradi svoje vloge, da morajo prevzeti polno odgovornost za pranje denarja? Samo zda ali ne, prosim. Drugo vprašanje, eh, seveda postopek poteka globalno in mi sedimo tukaj v Evropskem parlamentu in naše, eh, naše možnosti so omejene. Vendar to, da so naše možnosti omejene, še ne pomeni, da ne moremo narediti ničesar. Slišali smo že nekaj konkretnih, eh, pozival k temu, kaj je treba narediti, da bomo bolj učinkoviti. Prosim tudi vas, da poveste vsaj enega, kaj bi banke morali storiti za to, da bi bili bolj učinkoviti v zvezi z zakonodajo. Ja. In tretje vprašanje, okay. zelo kratko, dovolite, gospod predsednik. Eno je uh, uh, vprašanje zakonodaje. Ali imamo dovolj zakonodaje, ki je učinkovita? Ali jo spoštujemo? ali jo kršimo, kdo mora odgovarjati za to. Drugo pa je moralno vprašanje. Ali menite, da banke delujejo, če že delujejo v skladu z zakonodajo, s tem, ko pomagajo pri pranju denarja in pri utajevanju davkov moralno? Okay, ich, ich verstehe das, aber wir sind jetzt gegen. Ja, razumem, ampak smo res tik pred koncem. Gospod Lukem. Hvala, gospod predsednik. Moje vprašanje je namenjeno gospodu Heheju. Rekel je, da obstajajo številni zakoniti razlogi, zakaj se vzpostavlja offshore podjetja. In zanima me, ali poznate tudi legitimne razloge in lahko navedete primer legitimnega razloga, zakaj bi nekdo imel offshore družbo. Uh, Eh, vem, da legitimnost ni jasno opredeljena, to je malo subjektivno, ampak mislim, da eh, lahko rečemo, da vsi razumemo, da izkoriščanje davčnih vrzeli ali prikrivanje eh, premoženja ni legitimen cilj. To ni legitimen razlog, za, to, zakaj bi nekdo imel offshore družbo. Lahko date primer legitimnega razloga. Torej. In ali bi lahko uh, zahtevali od bank, da, da ustanavljajo offshore družbe samo, kadar obstaja, kadar lahko dokumentirajo legitimen razlog, zakaj je to potrebno. Uh, no, prosim zdaj za odgovore. Uh, Gospod Hrše, no, bom začel pri gospodu Ljukeju in legitimnih razlogih. Na kratko naj vam poročam o pogovoru, ki sem ga imel pred kratkim eh, s predstavniki nemških družinskih podjetij, ki eh, so spraševali, zakaj banke tako ustrajajo pri eh, registru in če je potrebno pri prikazovati vse, vsa lasniška razmerja do zadnjega, potem se celo podje, družinska podjetja bojijo, da bi ne uspela izpolniti vseh svojih obveznosti na tem področju in da bodo zato eh, eh, nekako izpostavljene kazenskemu pregonu. Eh, in no, ne želim tu kakorkoli česarkoli narobe predstavljati, legitimen razlog bi bil ta, da naprimer neko družinsko podjetje iz strahu pred pregonom eh, vzpostavi offshore družbo, pri čemer seveda moramo domnevati, da vendarle izpolnjuje vse svoje zakonske in eh, davčne obveznosti. No, bom poskušal nekoliko povzeti. Najprej gre za to, ali banke podpirajo eh, davčno taje ali podpirajo pranje denarja, kakšen je tu moralni vidik. Načeloma lahko rečem, da nobeni banki ni v interesu, mikrofon zagovornika, Entschuldigung, ja. Se upravičujem, bom še enkrat začel. Torej, nobena banka nima interesa, da bi kršila eh, zakonske predpise, kar zadeva torej zgolj legalnost, eh, je to eno, potem pa je tu tudi gospodarski vidik tveganje izgube eh, slovesa je resno in nihče tega ne želi, tako da lahko domnevate, da imajo tudi banke same velik interes, da ostanejo na strani legalnega. Morda ni bilo vedno tako, ne moramo vrednotiti, kako je bilo to prej, ampak v zadnjih letih so se stvari to nedvomno spremenile eh, in pa tveganje izgube ugleda je res. Um, tako pomembno, da nišče ne želi narediti ničesar, kar bi mu utegnilo škoditi. Najlepša hvala, hvala vsem, nimamo več časa za zaključne besede, vse bo eh, navedeno tudi v zapisniku. Hvala vsem eh, gostom, vsa vprašanja so bila zabeležena, vsi vaši odgovori so zabeleženi in če imate vprašanje v zvezi z nadaljnim razvojem. Eh, pravnega okvira, eh, jih lahko seveda posredujete. Zdaj pa nekaj minut odmora, potem pa sledi še drugi del. Eh, gre za banko Nordea, selimo se v drug del Evrope. Hvala in čez nekaj trenutkov nadaljujemo. Ich bitte, Platz zu nehmen. Prosim, da se posedete, da lahko začnemo z drugim delom. Seveda imamo že vnaprej določen seznam govornikov, ampak mislim, da je bilo 30 poslancev in poslank skoraj več čas prisotnih, tako da kljub usporednim glasovanjem v različnih odborih je očitno zanimanje veliko, tako da se vam zahvaljujem. Zdaj pa drugi del, primer banke Nordea. To me veseli, da lahko pozdravim gospoda Sörnsena. Se pravi, čujem gospoda Sörna Kristensena, se popravlja predsedujoči. Prihaja z eh, DRI in je preiskovalni novinar v konzorciju preiskovalnih novinarjev. Potem je tu Matthew Elderfield, ki je vodja eh, skladnosti in član izvršnega odbora, ter eh, Johan Ekval, ki je eh, ravno tako vodja urada pri Nordeji, potem Björn Rize, eh, iz Mannheim Svatnega, ki je eh, pravna družba v eh, skandinavski regiji. In pa uh, Andrej Stin iz iste družbe. Torej, vsi ste bili prisotni v prvem delu, vidite, kako zadeva teče, tako da ni potrebno uh, pre, razlagati, eh, vse se prenaša, vse gre na zapisnik, vsak ima sedem minut, tako da lahko kar začnemo. Najprej gospod Kristensen, izvolite. Uh, hvala lepa, gospod predsednik odbora, hvala lepa, da ste nas povabili, da lahko povemo svoje mnenje o panamskih dokumentih in o banki Nordeja. Pripravil sem tudi predstavitev. V področju davčnih oaz banke igrajo ključno vlogo. Pomembno je, katero stranko izbereš, da ti pomaga pri strukturah. Vsaj ena banka, če ne več, sodeluje. Zato je vloga bank izjemno pomembna. Če želiš preprečiti delovanje davčnim oazam in podjetjem, kot so Fonsak Moseka, da skrivajo denar posameznikov in podjetij, je treba storiti več. Skupaj s kolegi iz mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev smo dobro leto preiskovali zadeve, predstavil bom tudi naše ugotovitve, najprej pa nekaj številk. Več kot 11 tisoč zadetkov je bilo v panarskih dokumentih, 400 nordejnih strank je imelo povezave z Mossad Fonseco, bodi si zdaj, bodi si v preteklosti. Poleg tega je iz urad Luksemburg oziroma spisarne v Luksemburgu Nordeja sodelovala z Mozak Fonseko. Več kot 500 bank je sodelovalo z Mozak Fonseko, Nordeja je bila na šestem mestu. Več kot 15 tisoč podjetij so registrirale banke pri Mossad Fonseki, nekje 500 bank je registriralo več kot 15 tisoč podjetij. Nordea je imela tesne povezave z Mossad Fonseko, več sestankov so organizirali tudi z zaposlenimi v Mossad Fonseki tu najdete ponazorito enega primera, ko je nek zaposleni rekel, da so se iztekli dnevi, ko lahko korporacija uporablja Panamo za izogibanje plačevanja davkov na Danskem, pa tudi v drugih evropskih državah so se posluževali te možnosti za utajevanje davkov. Videli smo tudi, kako absurdne so bile pravzaprav same strukture, hitno je bilo, da nihče ni nič vedel o tem. Nordeja je v obdobju treh let večkrat strani Mossad Fonseca dobila informacije v zvezi s 30 strankami pri Nordeji. Problem je, da je direktor mrtev že 8 let, vsaj ko je šlo za poslano sporočilo, ki ga vidite na zaslonu. To elektronsko sporočilo tudi kaže, da vse skupaj niti ni tako zelo pomembno. Nordeja želi zgolj, da se nadomesti direktorja, kjer je to relevantno, kot piše. Podjetja morajo vsaj na papirju izgledati kot realna podjetja, imeti morajo realne direktore, zato da se lahko potem tudi realno lotijo poslovanja. Razkrili smo še en sumljiv posel na kupa strani Nordeje. Mi smo zaprosili za dodatne dokumente. Zaposlen Nordeje v Luksemburgu je prejel prošnjo, da posreduje vse dokumente v zvezi s stranko za obdobje zadnjih dveh let. Se pravi, želeli smo dokumente do leta 2010 mail smo poslali leta 2012. Pravzaprav moraš plačati določeno pristojbino, če želiš, da ti posredujejo dokumente iz preteklosti. Daljše kot obdobje, večja je ta pristojbina. Kasneje so se ti kolegi premislili in priznali še par drugih stvari. Nordeja seveda ni edina ki strankam pomaga pri spostavljanju takšnih konstruktov. Iske bank, tretja največja danska banka, se omenja tako v panamskih dokumentih, kot še v enem pomembnem razkritju offshore leaks, ki smo ga objavili v mednarodnem konzorciju ICI. Veliko nasvetov so nam naprimer podali v tej banki, kako lahko skrijemo svoj denar, če se preselimo v Združeno kraljestvo, odpremo podjetje v Gibraltar in pustimo denar v Švici. V istem nizu dokumentarcev smo prejeli tudi informacije v zvezi s tem, kako lahko prikrijemo davke. Največja ne, danska odvetniška družba nam je svetovala, pa tudi največje svetovno podjetje, ki deluje na tem področju, Ernst Young. Stranke teh stvari ne morejo vzpostaviti same. Takšne davčne strukture so utemeljene na preveč kompleksnih pravilih in zakonodaji, zato stranke tega ne morejo početi same, potrebujejo pomoč. Ko smo objavili vsa ta razkritja, se je Nordeja sicer oglasila, vendar to niso vsa razkritja v zvezi z Nordejo v davčnih oazah. Nordeja je v času razkritja prijavila, da je preko Mosa Fonseke odprla 137 podjetij. Mi smo razkrili, da je bilo teh podjetij več kot 400. Banka je v svojem poročilu iz lanskega julija rekla, da ni prepričana, koliko davka so plačali in ali so plačali dovolj davkov na podlagi teh podjetij. Nordeja pa je rekla tudi, da ni aktivno spodbujala oziroma omogočala davčnih utaj. S kolegi smo razkrili, da je Nordeja v znanih davčnih oazah odpirala slamnata podjetja, podajala pooblastila za to vrstna podjetja, tudi najemala odvetnike. Nordeja je tudi rekla, da je postala bolj pozorna pri teh podjetjih računih že leta 2009, vendar smo v dokumentih razbrali, da so tudi po tem obdobju zahtevali dokumente, ki so bili datirani v preteklosti in jih skrbelo, da so maile pošiljali mrtvi direktor in tako naprej. Nordeja je sprva kategorično zavračala kakršno koli udeležbo pri davčnih utajah, rekla je, da je spoštovala vse zakone. 24 ur kasneje, oziroma zatem so se opravičili, da bi se morali odzvati hitreje, na švedski televiziji pa so potem obljubili, da bodo pretrgali vse vezi za Mossad Fonseca. Če zaključim, če vam banka reče, da ne more nehati poslovati z nekim podjetjem iz X razloga, potem za to obstaja določen razlog. Nordeje je podala točno takšno izjavo, potem ko smo mi razkrili zadeve. Potem je Nordeja tudi prekinila vse stike z Mossad Fonseca. Mene zanima, zakaj tega ni storila že več let prej. Hvala. Kristensen. Najlepša hvala, gospod Kristensen. Tudi Eh, tokrat torej najprej za uvod eh, novinar, zdaj pa gospod Elderfield, izvolite. Hvala, gospod predsednik, spoštovane članice in člani parlamenta, gospe in gospodje, hvala lepa za vabilo na današnji sestanek, hvala lepa, da lahko tudi sam prispevam k tej pomembni razpravi. Evropski parlament je vendarle vodilen, ko gre za javno politiko na področju pranja denarja, davčnih utaj, davčnih goljufij, potem davčnih oas in končnih upravičencev oziroma dejanskih lastnikov. Sam sem v banki Nordeja tri mesece, z menoj tudi Johan Ekval, ki je lani devet mesecev zauzemal mojo funkcijo. Sam sem vodja enote za skladnost znotraj skupine in tudi član izvršnega upravnega odbora. Uh, Naj predstavim, kaj vse smo storili potem, ko je spomladi leta 2016 bilo podano to razkritje. Upam, da bo to tudi v korist vašemu odboru pri nadaljnih razpravah. Na začetku bi rad povedal, da kot največja stranka v nordijski regiji priznavamo, da moramo izpolnjevati zelo visoke standarde, ko gre za kodeks ravnanja, ko gre za skladnost. Na začetku bi rad priznal, da vemo, da smo bili precej pod standardi, ki jih postavljamo sami in ki jih postavljajo tudi regulatori. Mediji so osvetlili celotno zadevo in mislim, da so opravili odlično javno delo in bili v veliko pomoč. Naj pa povem tudi to, da smo se kar precej naučili, vse lekcije jemljemo resno, poleg tega izboljšujemo svoje standarde na področju skladnosti. Spreminjamo tudi samo kulturo v banki, ko gre za osebno odgovornost, za kodeks ravnanja in za standarde, pa tudi za etiko, merila postavljamo vedno više. Nordea Group Compliance in Nordea Group Operation Risk sta izvedli kar nekaj okrepov s pomočjo nacionalnih revizijskih in odvetniških družb in s pomočjo Manor Swartling, pomembno odvetniško družbo. Oni so nam pomagali pri sestavljanju metodologije, pri iskanju dokumentov in tako naprej. Rezultati te preiskave so seveda javni. Preiskava je pokazala, da smo imeli več pomankljivosti zlasti na področju izvajanja standardov, ko gre za skrbnost. Zaradi tega je naša banka, kot veste, tudi utrpela določene sankcije. V preiskavi smo ugotovili, da je Nordeja v Luksemburgu sprejela interno politiko za davčno skladnost, ki je bila še strožja v primerjavi z regulativnimi standardi. Ampak vsega tega niso dovolj dosledno izvajali. Ta preiskava pa ni odkrila nobenih dokazov, da, ki bi napeljevala k temu, da so zaposleni v Nordeji kakorkoli aktivno prispevali ali spodbujali davčne utaje. Imamo tudi nov program finančnih sprememb, želimo predvsem izboljšati izvajanje standardov, predvsem, ko gre za vodenje in upravljanje. Skušamo tudi čim bolj izpolnjevati naš okvir skladnosti. Nekaj specifičnih ukrepov smo sprejeli. Zaradi panamskih dokumentov smo zaprli 111 računov, upravljamo tudi strateško strateški pregled poslovanja banke v Luksemburgu. Predvsem se bo zmanjšalo število strank, zlasti tistih, ki imajo offshore račune. Poleg tega smo bistveno spremenili vodenje in odgovornost pri davčnih vprašanjih, zlasti kar zadeva širšo skupino naše banke. Najvišji standardi so za nas najbolj pomembni. Sprejeli smo tudi izjemno strok kodeks ravnanja za vse zaposlene. Naš predsednik uprave pa vodi tudi etični odbor, ki zahteva, da se standardi spoštujejo na ravni celotnega podjetja. Imamo tudi nove kriterije, ko gre za sprejemanje zasebnih bančnih strank, ki želijo vzpostaviti offshore bančne konstrukte. Luksemburške operacije smo tudi tesneje povezali z um, nordijskimi operacijami. Poleg tega vlagamo veliko več v standarde in v izpolnjevanje obveznosti ter skladnost. Sicer smo dosegli že kar nekaj, vseeno pa nas čaka še precej dolga pot, če želimo izpolniti svoje visoke standarde, ko gre za kodeks ravnanja in skladnost. Številne banke se še vedno soočajo s tem, kako izpolniti vedno strožje standarde in kako izpolniti vedno večja pričakovanja. Veliko nas zanima tudi to, kako bomo uporabili lekcije, do katerih smo prišli in jih uporabili v kontekstu javne politike. Na mednarodni ravni so standardi precej strogi, vendar se mi zdi, da če bi bili še bolj zahtevni, bi tudi v našem primeru to bilo veliko pomoč pri zapolnjevanju določenih vrzeli. Fatka CRS sta jasna glede standardov poročanja, vendar vseeno bi lahko tako evropski kot mednarodni organi standarde na tem področju še okrepili. Naprimer, ko gre za agresivno davčno črtovanje, ko gre za zahteve glede dokumentov, ko gre za skupne davčne osnove v bankah. O vsem tem bi se morali še pogovarjati in upam, da se bomo lahko bolj poglobljeno tudi pogovarjali na današnjem srečanju. Z kolegom se tega že zelo veseliva. Najlepša hvala, gospod Elderfield. Očitno ste v tem primeru ukrepali, ampak bomo seveda to še nadalje preverili. Zdaj pa gospod Rise. Boste vi začeli ali gospod Sten? Kdo od vaju bo začel? Gospod Rise? Ste vodilno, vodilna družba za poslovno pravo? Manhar Mersvartnik, izvolite. Mikrofon, prosim. Se upravičujem, sem mislil, da je vključen. Lep pozdrav, gospod predsednik, lep pozdrav tudi vsem članicam in članom Evropskega parlamenta, lep pozdrav tudi gospem in gospodom, ki nas posluša. Hvala lepa, da ste nas povabili, da lahko predstavimo svoje izkušnje, vsaj ko gre za preiskavo Nordeje v kontekstu panamskih dokumentov. Skladnost, operativna tveganja. In drugi elementi so bili izpostavljeni v panamskih dokumentih kot sporni pri Nordeji. Mi smo seveda vse te elemente preučili. Mannheimer Svartling je bil najet kot zunanji preiskovalec strani predsednika uprave. Najeli so nas, da bi spremljali, kako zadeva poslovanje v banki, najeli so nas zato, da bi jim eh, nudili na svete. Andreja Sten, kolega, ki sedi poleg mene, mi je pri tem pomagal. Kot sem rekel, Mannheimer Swartling je največja pravna firma, ki se ukvarja z poslovnim pravom v nordijski regiji. V preteklosti smo že opravili kakšne preiskave, naprimer, ko je šlo za preiskave določenih zadev v Uzbekistanu, ko so se pojavile navedbe glede korupcije. V tem konkretnem primeru pa smo imeli dve nalogi. Švedska skupina FSA, gre za regulatorje, je od nas zahtevala, da opravimo pregled, predvsem, ko gre za upravljanje tveganja, ko gre za upravljanje na splošno. Zanimalo nas je, kako deluje banka Nordeja tako v domači državi kot tudi v Luksemburgu. Preiskali smo, kakšne ukrepe so sprejeli na podlagi predhodnih poročil. Naša druga naloga je bila, da ponudimo nasvete tekom preiskave, ki so jih izvedli v okviru skupine za operativna tveganja in za skladnost. Mi smo sodelovali v preiskavi in naše ugotovitve so odrazile tudi ugotovitve preomenjene skupine v zaključkih, ki jih, naj, ki jih boste našli v poročilu, ko bo objavljeno, smo poskrbeli za to, da nismo izključili nobenega elementa. Mi smo se pogovarjali z vsemi osebami zadolženimi za ta področja, preverili smo poročila o skladnosti, preverili smo zapisnike sej in tako naprej. Nekje 880 dokumentov, vse od leta 2009 naprej. Opravili smo tudi intervjuje z vsemi relevantnimi osebami. Poleg tega pa smo tesno spremljali tudi delovne procese skupine Nordeja, predvsem, ko gre za skladno znotraj skupine in ko gre za operativno tveganje znotraj skupine Nordeje. Tudi interno preiskavo znotraj Nordeje smo obravnavali 20. julija 2016, smo na tiskovni konferenci predstavili to interno preiskavo in eksterno preiskavo. Takrat smo tudi objavili poročila, ki smo jih pripravili, ta so še vedno na voljo. Če stopim korak nazaj, v letu 2009 je Nordeja Luksemburg sprejela določene ukrepe, zato da bi zagotovila večjo preglednost. Mislim, da smo to že slišali v vodoma. Mislili so, da so celo presegli standarde v industriji, To pa so storili predvsem zaradi tega, ker se jim je zdelo, da so regulativne zahteve vedno večje in da se pojavljajo tudi vedno večje zahteve po preglednosti v okviru zasebnega bančništva v Evropi. Na interni ravni so imenovali ta proces onshore transition. In izhodišče pri tem je, bil, je bila uvedba novega etičnega kodeksa ravnanja v letu 2009. Temu so sledili potem še drugi ukrepi. Pojasnili so nam, da je namen onshore transition to, da se poveče preglednost, predvsem, ko gre za davčno poročanje pri posameznih strankah, ne glede na to, ali imajo te stranke offshore račune ali ne. Seveda bodo ohranili tudi stranke, ki imajo offshore strukture, zaradi teh novih ukrepov to vrstnih struktur ne bodo opuščali. Preverjali so tudi pranje denarja, financiranje terorizma in tako naprej. Luksemburška banka je imela enake dožnosti, ne glede na to, ali je stranka imela offshore konstrukt ali ne. Offshore konstrukti sami po sebi niso ilegalni, je pa res, da jih lahko posamezne stranke uporabljajo za davčne utaje. Te strukture se oblikujejo na različne načine in imajo tudi inherentna tveganja, ki jih je treba nasloviti. Sicer se ta direktiva ALM še ni prenesla v luksemburško zakonodajo, zato ni bilo podlage za kakršnokoli kazensko sankcijo v teh primerih, ko je šlo za pranje denarja v tem kontekstu. Če se dotaknem še nekaterih konkretnih rezultatov iz poročila. Upravni odbor banke v Luksemburgu je bil seznanjen s tveganjem, da bo prišlo do pranja denarja ali davčnih utaj. Na splošno gledano vedeli so, da je takšno tveganje more biti prisotno tudi v offshore konstruktih, vendar so bili mnenja, da takšni offshore konstrukti ne prinašajo kakšnih večjih tveganj. upravni odbor in vodilne strukture v banki v Nordeji niso prejeli kakršnih koli informacij v zvezi s tem, da bi se povečalo tveganje v banki, da bi bili apetiti po tveganju večji ali da bi prihajalo do kakršnih koli nepravilnosti. Nam se je zdelo, da poročanje, kot se je odvijalo, ni dejansko odražalo stanje v banki. Izpostavili smo tudi določene pomankljivosti pri Luksemburške banki, predvsem, ko gre za upravljanje s tveganji in ko gre za splošno upravljanje ter skladnost. Na podlagi interne in eksterne preiskave smo prišli do zaključka, da je v banki bilo na voljo premalo postopkov, ti so bili nezadostni za to, da bi lahko zagotovili učinkovito in smotrno izvajanje tako imenovanega projekta onshore Transition in seveda takratnega novega kodeksa etičnega ravnanja. Kar zadeva skladnost znotraj Nordeje in operativna tveganja, interna in zonanja preiskava sta prišli do istih zaključkov. Interna preiskava, ki jo je opravila skupina za interno skladnost, odraža tudi visoke standarde, kar zadeva samo dokumentacijo, ki je predstavljena kot temelj za pripravo takšne preiskave. Poleg tega pa so zaključki odražali zelo jasno, da so upoštevali vse elemente. Hvala lepa. Dank, uh, Najlepša hvala, gospod Rise. Hvala tudi obema drugima za uvodni izjavi. Zdaj pa sledi postopek, kot ga že poznamo. Najprej oba so poročevalca, najprej gospod Kofot iz Danske. Izvolite. Preparing. Hvala lepa, da ste danes prišli v naš odbor. Se bom kar lotil bistva svojega vprašanja. V panamskih dokumentih je bilo razkrito, da je bilo sedem primerov, ko so zaposleni v Nordeji Mosad Fonseko prosili, da datirajo dokumente v preteklost. Poleg tega naj bi v primeru treh danskih podjetij bila podana pooblastila, ki so šla v isto smer. Zato me zanima, kako lahko na to predstavljanje datumov na dokumentih gledate kot na nekaj, kar ni nezakonito. Zanima me tudi, kako so ukrepali nacionalni davčni organi. Zakaj je Nordeja, na primer, vzpostavila vsa ta podjetja? v davčnih oazah, naprimer na deviških otokih in tako naprej. Zakaj niste registrirali dejanskega lastnika teh podjetij doma? Zakaj je Nordeja pomagala pri tem vzpostavljanju podjetij, zakaj niste izpostavili, kdo je dejanski lastnik? In še končno, Mossad Fonseca je zgolj ena od teh pravnih firm, ki je pomagala pri vzpostavljanju tovrstnih struktur. Ali lahko potrdite, da ne sklepate poslov s podjetji, ki so podobna Mossad Fonseki, zlasti ko naprimer želijo stranke oblikovati offshore strukture, preko katerih lahko perejo denar, davčno tajajo ali celo financirajo terorizem. Bide. Hvala. Je pa kdo bo začel, gospod Elderfield? Uh. Bom začel z vprašanjem dejanskega lastnika in pooblastila. Prakse so res bile nekoliko vprašljive. Vprašanje pa je, ali je to v okviru luksemburške zakonodaje kaznivo dejanje ali ne. Mislim, da banka pravi, da zaposlenim ni bilo treba datirati dokumentov za nazaj, da ni bilo nobene potrebe potem. Zakaj offshore strukture, kaj počnemo s tem v zvezi, potem ste me spraševali. Mi skušamo predvsem zagotoviti, da bo direktiva o boju proti pranju denarja izpolnjena, da bo tudi davčno poročanje takšno, kot mora biti. Imamo minimalne zahteve tudi za to, da bi bili čim bolj skladni z davčnim poročanjem. Če bi bili v preteklosti bolj uspešni pri boju proti pranju denarja, bi verjetno lažje vključili tudi dejanske lasnike v ta proces, identificirali bi lahko tudi vir sredstev. Vemo, da se tu pojavljajo pomankljivosti, veliko vlagamo v to, da bi se standardi povišali. Da bi te standarde ALM povezali z CRS in FATKO, to pomeni, da moraš poznati stranko in vedeti, komu je treba poslati davčne informacije. Minimalnih standardov na tem področju ni, zato moramo preveriti, naprimer, kakšna je korporativna struktura, zakaj ima stranka neko offshore ureditev ali strukturo. V preteklosti, iskreno rečeno, teh zadev nismo dovolj dobro preverjali, sedaj se več trudimo v tem kontekstu. Mednarodni standardi bi nam bili pri tem v pomoč, zato da bi vedeli, katere offshore strukture so sprejemljive in katere ne. Več primerov s tem v zvezi vam lahko navedem, če želite. Hvala. Gospod Ekman? Samo da dopolnim še to pooblastilo, ki se lahko poda. Obstajajo določene zahteve, več kumulativnih meril je treba izpolniti, preden lahko posameznik reče, da je nek dokument, ki je bil datiran za nazaj, nezakonit in da je takšno početje nezakonito dejanje. Oseba, torej zaposleni, ki zahteva takšno datiranje dokumentov za nazaj, ni nujno v, postop, v prekršku, razen če je imel od tega izredne koristi. In kolikor vem, v luksemburškem primeru do takšnega pridobivanja koristi ni prišlo. Mi ne sprejemamo tako imenovanega backdatinga, ko se torej spreminja datum na dokumentih za nazaj. Hvala. Eh, ja, datiranje dokumentov za nazaj eh, je po mojem eh, razumevanju vedno kaznivo dejanje. Gospod Kofut, pod vprašanje imamo še nekaj časa. Na kratko, ponarejanje dokumentov in prirejanje dokumentov nikakor ni zakonito. Zato me zanima, kako ste se interno odzvali, ko je do tega prišlo v Nordeji. Niste odgovorili na moje ostale vprašanje. Ali lahko potrdite, da ne boste več sklepali poslov s podjetji, kot, so, kot je Mossad Fonseca? Pomembno je, da ste nehali sodelovati z Mossad Fonseca, ampak obstaja še več sorodnih podjetij. Hvala, izvolite. Kar zadeva posledice za posameznike, ki so bili vključeni v ta backdating. Interne disciplinske postopke imamo za to vrstne primere, ampak zdi se mi, da ste se s tem osredotočili na napačno stran organizacije. Običajno gre v tem primeru za uh, eh, niže uradnike, finančne posledice bodo nosili višji uradniki, predvsem tisti, ki so si splačevali bonuse. Uh, njim bomo bonuse zmanjšali, torej finančne posledice bodo nosili tisti na višji ravni, ne na nižji ravni. Kar pa zadeva poslovanje s sorodnimi podjetji, firmami, kot rečeno, z Mosad Fonseko ne poslujemo več. Mi skušamo sedaj razmišljati drugače. Ne želimo trditi, ta podjetja so dobra, druga slaba. Mi se bolj ukvarjamo s tem, kakšne strukture uveljavljajo stranke. Ali so na voljo standardi ALM, ali so stranke v pristojnosti CRS-a ali fatke znotraj te jurisdikcije, ali je struktura zelo kompleksna, ali je večplastna, te zadeve nas zanimajo, ali je morda kakšna ureditev, kjer prihaja do simetričnosti med davki in finančnimi tokovi, ali so kakšne omejitve, naprimer pri kreditnih karticah, ko gre za offshore strukture, ali je kakšna korporativna vsebina, torej ali je podjetje snamljato ali ne. Na tej podlagi bomo tudi vedeli, kateri administratorji opravljajo dobro delo, katera jurisdikcija opravlja dobro delo. Je pa to izjemno kompleksno področje, težko je presojati, nimamo mednarodnih standardov, ko gre za korporativno vsebino, ni nobenih pravnih standardov, ko gre za davčno načrtovanje. Skratka, to je področje, kjer pripravljamo strožja pravila, vendar se tega lotevamo zelo previdno. To nam bo tudi omogočilo, da določimo, katere strukture so primerne, katere ne. Eh, Hvala, imamo vprašanje za gospoda Kristensena. Ali ste želeli še kaj dodati? Gospod Rise? Ne, potem pa Peter Ježek kot soporočevalec. Izvolite. Hvala, predsednik. Vprašanje za Nordejo ko gre za podružnice in skrbnost? Kakšen je odnos med banko in podružnicami, ko gre za politike skrbnega pregleda? Kaj se zgodi, če je podružnica v tretji državi, zlasti v državi, ki predstavlja visoko tveganje? Ali banka v Evropi verjame, da bo ta podružnica v tretji državi izvajala načela skrbnega pregleda? ali ste na podlagi svoje interne preiskave potem unesli kakršne koli spremembe, ko gre za skrbni pregled in poslovanje v podružnicah? Svida. Hvala za kratko vprašanje. Izvolite. Hvala. No, iskreno rečeno, je v preteklosti obstajala pomankljivost, predvsem vidna v decentralizaciji ti standardi Alama so se precej razlikovali med posameznimi sektorji in podružnicami. Zato smo oblikovali politiko na ravni skupine. Standardi so bili zelo visoki, tudi ko je šlo za opredelitev visoko tvegane stranke. Takšna stranka je običajna tisto, ki se poslužuje kompleksnih offshore struktur področja, kjer imamo podružnice z strankami z višjim tveganjem, so tista, na katera smo bolj pozorni, v te podružnice tudi pošiljamo več osebja, potrebujemo pa nek globalen pristop, v okviru katerega bomo dosledno spoštovali standarde, zahtevati moramo več kot lokalna raven ali globalna raven. Sicer še nismo povsem na cilju, ne izvajamo zadev v celoti, veliko dela nas še čaka. Sam sem delal kot supervizor več kot 15 let in vem, da banke potrebujejo več časa, da ugradijo te nove standarde v svojo strukturo, se pa trenutno zauzemamo za nek globalen skupni pristop na tem področju. Dank, Hvala lepa. Še kak odgovor? Izvolite, želite besedo? Ne? Potem se nam bo očitno časovno vendarle izšlo. Naslednji za ELS, profesor Darius Rosati. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, predsednik. Hvala lepa tudi vsem gostom, ki so nam omogočili zanimiv upogled v primer Nordeja. Par vprašanj bi imel. Gospod Kristensen, občutek imam, da ste posredovali jasno sporočilo. Brez aktivne udeležbe bank to vrstne prakse vsaj večinoma ne bi bile mogoče. Zato bi vas rad vprašal, kaj lahko storimo s tem v zvezi. Ali naj sprejmemo več zakonodaje, naj banke bolj reguliramo od zunaj, ali naj banke morda spodbudimo k temu, da se ne poslužujejo tovrstnih praks, da ne bodo pomagale strankam odpirati offshore računov in da ne bodo pomagale strankam pri offshore poslovanju. Ali lahko kaj storimo s tem v zvezi na evropski ravni? Gospod Elderfield, za vas imam tudi eno vprašanje. Kako gledate na evropsko fatko? Se vam zdi, da bi to bilo v pomoč, bi s tem zmanjšali možnosti za pranje denarja? In še konkretno vprašanje. Zakaj je Nordeja izbrala luksemburško podružnico oziroma luksemburško banko za poslovanje z Mossad Fonseco? Ste imeli kakšen poseben razlog ali je morda luksemburški neki regulativni davčni ustroj bil bolj naklonjen. Hvala. Rosati, Najlepša hvala, gospod Rosati. Izvolite, gospod Kristensen. Hvala lepa. Ko govorimo o regulativi, mislim, da je to v rokah vas, politikov. Jaz nisem tu zato, da bi sprejemal zakonodajo. Lahko pa vam povem, da se mi zdi zelo dobra zamisel, da strogo spremljamo banke banke je treba stalno malo nadzorovati, tudi če so se malce spremenile. Sicer banke lahko rečejo, da se bodo popravile, ampak težko je spremeniti kulturo v bankah. Naprimer, kaj se zgodi, če se zadeve premaknejo zgolj z točke, ko je davčna struktura agresivna na to, da je davčna struktura kompleksna. To omenjate tudi vi v vašem poročilu. Glede regulacije, zdi se mi pomembno, da se zavedamo, da to ni v pristojnosti bank. Pomembno je, da si izmenjamo informacije. Ni dovolj zgolj to, da se med seboj dogovorimo, da si izmenjamo dogovore ali da jih pošljemo po faksu. Danska ima že kar nekaj let v veljavi sporazum z Panamo glede izmenjave informacij. Ampak problem je v tem, da v Panami nimajo informacij o strukturi podjetja, o lastnikih podjetij, zato si z njimi pravzaprav ne moremo ničesar izmenjevati, ker nimajo podatkov, ki bi bili koristni za danske davčne organe. Zato potrebujemo več na tem področju. Ja, mednarodno delo na tem področju teče. Gospod Elderfield, izvolite. Chairman. Hvala, gospod predsednik. Je te prvega vprašanja v zvezi z Fatko v Evropi. Kolikor vem, Evropa uporablja OECD-jeve standarde poročanja, to počne tudi Fatka. Če me vprašate, kateri so gradniki bolj učinkovitega pristopa. Izvajate ALM in CRS. Vedeti morate, kdo so vaše stranke, kdo je dejanski lastnik, odkot prihajajo sredstva. Te informacije potem pošljete relevantnim davčnim organom. Evropa deluje znotraj okvira CRS iz OECD, kar je že dobro. Res je, da lahko političen okvir še izboljšamo, zlasti, ko gre za to korporativno vsebino. Zakaj smo izbrali Luksemburg? Kot veste, se je Luksemburg razvil kot ključni center za upravljanje premoženja. Imamo tudi enoto za upravljanje premoženja v Luksemburgu, nasplošno se Nordeja loteva poslovanje v okviru zasebnega bančništva iz Luksemburga in to že zgodovinsko gledano. Hvala, gospod Risem. Profesor Rosati je spostavil vprašanje, ki smo se ga dotaknili že v prvem panelu, namreč gre za vprašanje regulative urejanja od zgore na vzdolj izkušnje mi kažejo, da so seveda regulativni ukrepi potrebni, da potrebujemo zakonodajo, je pa ta škandal tudi razkril, da potrebujete poleg ustrezne zakonodaje, ustrezne regulative, tudi dovoljšno mero pritiska od zgore na vzdolj, bodi si strani organov, strani deležnikov, strani vseh akterjev, ki so vključeni, finančne institucije in tako naprej. To je prav tako pomembno. Regulativa sama po sebi zadev ne bo razrešila. Ja, Hvala lepa. Torej, kar zadeva Luksemburg, bomo tudi sami še preiskovali tudi z uh, posebnim nalogom. Uh, Luksemburg nudi posebne pogoje, ki so posebej privlačni. Naslednji na seznamu je Manuel Morel. Izvolite. Merci, Eh, Židov. Hvala lepa, gospod predsednik. Tri vprašanja imam. Najprej se bom seveda dotaknil Luksemburga. Za banko Nordejo bi rad zastavil vprašanje. Vi ste nordijska banka, ampak ko gre za mednarodno zasebno bančništvo, delujete v Švici, Luksemburgu in v Singapurju. Tako da imam zelo enostavno vprašanje. Zakaj ste lokalizirali te dejavnosti, kot ste sami rekli v okviru preiskave, večinoma potekajo preko telefona ali preko elektronske pošte. Vemo, da je zelo enostavno odpreti tak račun. Zakaj ste se odločili ravno za Luksemburg? Prej ste rekli iz zgodovinskih razlogov. Ali je morda razlog najti v tej zunanji preiskavi namreč, da tam ne velja načelo poznaj svojo stranko? V preiskavi je bilo izpostavljeno tudi to, da banke v Luksemburgu niso dolžne obveščati pristojnih organov o morebitnih davčnih utajah svojih strank. Če bi se preselili kam drugam v Evropi, v katero državo bi šli? Še eno vprašanje za vse goste. Gre pa za informacijo, ki je sicer zakrožila, vendar nimamo na voljo dovolj podrobnosti, da bi ukrepali, zlasti ko gre za te finančne davčne konstrukte ko je govora o efektivni davčni stopni. Zanima me, kater je tisti prak efektivne davčne stopne, ko se splača sredstva preseliti v davčno oazo. Če bi imeli eh, minimalni efektivni davek na podjetja, nas zanima, kolikšen mora ta biti, da se denar ne bo selil. Še eno vprašanje bi imel za vsakega izmed vas. Kako gledate na obdavčanje podjetij na ničelni ravni? ali je takšna obdavčitev značilna za davčne oaze ali ne. Obstaja namreč razprava med državami članicami s tem v zvezi. Nekatere države pravijo, da če je davčna stopnja ničelna, to še ne pomeni, da je ta država davčna oaza. Zanima me vaše mnenje. Hvala. Ja, dank. Hvala lepa. Te delegirane pravne akte smo s presečno večino vrnili. Nična davčna stopnja v EU ni običajna 12,5 in 10 odstotkov v, Estan, v Estoniji in na Irskem. To sta, mislim, da najnižja. Tako kdo bo začel? Gospod Ederfield? Nisem največji strokovnjak na svetu za korporativne davčne stopne, predsednik, ampak opredelitev davčne oaze je zagotovo opredelitev, ki ljudem dela težave kako se bomo lotili te opredelitve na podlagi prevladojoče davčne stopnje. OECD je rekla, da gre predvsem za vprašanje sodelovanja, ali neka država podpisuje sporazume o izmenjavi podatkov ali uveljavlja standarde s tem v zvezi, tako da obstajajo različna mnenja. Glede lokacije operacij posamezne banke. Banke imajo seveda tudi svoje podružnice, mrežo podružnic, zato da se približajo svojim strankam, Luksemburg, Švica, Singapur. Veliko bank, za katere sem delal v preteklosti, ima svoje podružnice v teh državah. Seveda moramo tudi poplačati svoje mednarodne operacije. Sicer je prav, ko trdite, da Luksemburg v preteklosti. Te tega davčnega vidika ni zajel v svojo zakonodajo o boju proti pranju denarja. Stvari so se sedaj spremenile tudi zaradi CRD 4. V svoji preiskavi, ki nas je predvsej prizadela, smo ugotovili kar nekaj pomakljivosti, ki jih sedaj skušamo odpraviti. Želel bi zgolj pojasniti, da je v naši skupini zagotovljena povsem enaka raven spoštovanja pravil in standardov, pa naj se gre za boj proti pranju denarja ali za CRS. Znotraj skupine banke spoštujajo ista načela in pravila v nordijskem svetu ali pa drugot. Tako da s tem v zvezi res nismo imeli nobenih težav. Pa tudi v okviru interne preiskave nismo opazili kakršnih koli dokazov o sporazumu med Nordejo in Mossad Fonseco, kjer bi mi kot posrednik delovali v imenu strank. Uh, Hvala, gospod predsednik. Dokler obstajajo razlike v davčnih sistemih, pa naj se gre razlika znotraj države ali med državami, bo vedno obstajal ta potek, da se preselimo kam drugam. Do tega ne bi prihajalo, če bi imeli enak davčni sistem posod po svetu. Danes smo se že pogovarjali o večjih opredelitvah, naprimer, ko gre za davčne vtaje, ko gre za agresivno davčno načrtovanje, ko gre za izogibanje plačevanju davkov. Pri teh opredelitvah moramo biti natančni, kaj točno pomenijo, kaj imamo v mislih, ko jih uporabljamo. Stvari pa se stalno spreminjajo, uveljavljajo se nove strukture, novi načini poslovanja v tem globaliziranem svetu. Zato je to res gromozanski izziv. Ampak zdi se mi, da se vsi strinjamo, da davčna vtaja ni dopustna in tudi svetovalci se ne smejo ukvarjati s tem, stranke še toliko manj. Veliko bolj kompleksno pa je opredeliti, naprimer, agresivno davčno načrtovanje. Ja, tukaj pa Luksemburg in Irska igrata posebno vlogo, kajti samo promet in dobički velikih mednarodnih podjetij, ki odpadajo na ti dve mali državi, se obdavčijo pri Apple, imamo postopek komisije pri Amazonu, to tudi teče v obeh primerjih, pa se obdavčijo samo tisti deleži, ki nastanejo v državi, ne pa na celotnem dobavnem področju. To je torej tudi oblika agresivnega oblikovanja davkov strani držav članice Evropske unije. Tako, naslednji, Piccolo Bononellera, podpredsednica EKN. Hvala lepa, gospod predsednik. Vprašanje imam za predstavnika banke Nordea, torej za gospoda Elderfielda. Leta 2015 je Nordeja zaposlovala 390 ljudi v Luksemburgu, tako je objavljeno v poročilu. Število zaposlenih se tudi povečuje. Nedavno ste tudi predstavili, katere zavarovalniške dejavnosti opravljate na Isle of Man, pa tudi na primer na Deviških otokih. Sama sem prebrala vaše interno poročilo. Rekli ste, da ste izboljšali svojo prakso, ko gre za poznavanje strank, Know Your Customer. Zato me zanima, Zakaj potrebuje Nordijska banka 30, 390 zaposlenih v podružnici v Luksemburgu? Skladno z prakso Nordejo, naj vas opozorim, je skladno z zakoni, citiram, to, da delujemo kot banka, skladno s pravili zakonodajo in tako naprej. Namreč na podlagi te skladnosti se lahko stranke bolj zanašajo na nas, tem se poveča preglednost. Zato me zanima, kako je Panama Leaks. vplival na vaše delo na tem področju. Na finskem je Norda zelo aktivna tudi v javnih razpravah. Vaši ekonomisti nam stalno svetujejo, kako naj skrbimo za finsko gospodarstvo. Zanima me, kako ste lahko sploh še verodostojni svetujete drugim po tem panarskem škandalu. Hvala lepa. To sedaj je torej vprašanje za banke, predvsem gospod Elderfield. Prosim. So I think on, on the last... Kar se tiče zadnje točke, mislim, da bom ponovil vodno izjavo, da kot banka spremamo, da so bile pomogljivosti, kar se tiče visokih standardov, ki smo si jih zadali strani regulatorjev in naših strank. To je torej poštena pripomba poslanke. Mislim, da nas morate soditi po tem, po dejstvu, da smo pripravljeni izvesti interno preiskavo in smo potem tem se strinjali z odločno kritiko naše uspešnosti in da torej želimo izboljšati nadzor, skladnost in postopke pri poslovanju s strankami. Torej, vemo, da so bile napake in upamo, da smo že boljši kot pred letom dni in da bomo čez leto dni še boljši, kar se tiče luksemburških operacij, se število operacijo offshore zmanjšalo še pred preiskavami. Imeti pa moramo seveda tudi dovolj zaposlenih, da podpirajo te operacije, tudi da preverjajo elektronska sporočila. Ja to je bilo kar predvsej vprašanj, ki vsa gredo v isto smer. Torej, kaj je torej prednost Luksemburga? Najdem nemški vidik, dolgo je trajalo, da smo uveljavili kapitalski davek na evropski ravni in javljanje o tem. Potem je torej veliko kapitala teka Luxemburg in to ustreza definiciji črnega denarja. Dobro. Sedaj pa gospod Majte Ruiz Alde. E, una... Hvala lepa gospod predsednik, splošna pripomba in dve vprašanji. Niste edini v tem odboru, ki torej se sprašujejo potem, kaj se dogaja, da so posredniki, ki pomagajo pri taj davko. In to me precej spominja na film Kazablanko. V tem filmu je trenutek, ko eden, ena od glavnih oseb. Pravi tako, pač igra teče. Mar se vam zdi, da bi etični kodeks bil bolj učinkovit, če bi vključevali sankcije proti bankam in drugim finančnim institucijam, naprimer, da bi jim odzveli sank, eh, licence, če bi ravnali neustrezno in če ne bi sodelovali. Mislite, da bi to bilo bolj učinkovito, kot pa to, kar imamo sedaj te. Eh, interne standarde, interne preiskave. Če bi jim vzeli licence, bi bilo to bolje. Hvala lepa. Kdo bo odgovoril? To je vprašanje, ki je predvsej široko zasnovano. Prosim. Oh, gospod Kristensen. Ne, res nimam odgovora kot novinar na tole. Mogoče gospod Elderfield. Prosim, gospod Elderfield. Mislim, da obstajajo precej odločne sankcije, ki so še strože, postajajo vedno strože. To ni vprašanje samoregulacije. Imamo štiri direktive za boj proti pranju denarja, ki so precej jasne in kot sem dejal, zelo iskreno, nismo zadostili minimalnim zahtevam. To vemo imamo področje, kjer sedaj učinkovito poskušamo spostaviti više standarde. Kot sem dejal, imamo ukrepe za boj proti pranju denarja, vendar poprašanje je, ali družba odpor ima pričakovanje, da bodo naredili kaj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju. To pa ni del pravil boja proti pranju denarja. To počnemo sedaj, iščemo, kako bi to storili, kot ste slišali, imamo razpravo o izogibanju plačila davkov. Ali otaja davkov ima povezavo z agresivnim davčnim načrtovanjem. Mi imamo lastna pravila, lastna pobuda pa je, da bi to težko področje uredili tudi davki na podjetja. Poleg tega, kar že imamo, glede pranja denarja in drugih zakonodajnih delov. Če lahko dopomnim, na odgovor gospoda Kofoda ste dejali, da potrebujemo binarne kriterije za agresivno davčno črtovanje. Kaj bi moralo biti zajeto to, če smem dopolniti? Uh, Mislim, da je kar nekaj stvari, o katerih moramo premisliti. Najprej opredelitev OECD, vendar pa to ni v zakonodaji, potem stvari, ki si jih želimo, ki si jih ogledujemo in skušamo ogledati, je kompleksnost v različnih klasteh, potem asimetrija med enavnimi tokovi pri strukturah, najpomembnejše pa je poslovna struktura, torej kaj je del, sestavni del poslovne strukture in kaj ni, ali to, da ima upravo, da se direktori sestajajo vsako leto, da je vse ustrezno urejeno, da imajo morda zelo veliko vodilnih direktorjev. In tukaj zakonodajalca ne opredelite, kaj je sestavni del bank in mi skušamo to sedaj urediti. Ja, pri Fonseki so imeli direktorja za tisoč podjetij. Naslednji je Gue, Matt Carthy. Hvala lepa. Nekaj nadaljnih vprašanj za zastopnike Nordajem, tudi kar se tiče kritičnih besed glede interne preiskave po tem, ko smo dobili dokumenta iz Paname, da bi naj bilo to izvedeno tudi s KPMNG odvetniško firmo in potem tudi omejeni in rekel bi pristanski mehanizmi, ki so bili uporabljeni. Vendar pa mislim, da je eden od nebo pijočih elementov interne preiskave, da je to bila preiskava tistih offshore struktur, ki so imeli neposredne povezave um, z Mosak Fonseko ali Panamo torej 129 med 569 offshore strankami. In interna preiskava je podala priporočila, kar se tiče drugih offshore strank, da bi jih morali tudi pregledati glede potencijalnih davčnih otaj. Nam lahko poveste, koliko napredek ste dosegli pri teh okrog 400 strankah, ki jih prej niste preiskali interno. In če lahko poveste, kakšen odstotek celotnega premoženja predstavljajo te stranke in ali obstajajo kakšni sklopi oziroma vzorci, ki bi jih lahko videli pri obstoječih offshore strukturah že v tem trenutku. Naprimer, ali obstajajo določene odvetniške firme, ki se pojavljajo in ali se to dogaja v določeni državi in ali bodo ti rezultati javni in če da, kdaj. Hvala lepa. To je bilo vprašanje za Nordejo. Še prav posebno, kar se tiče števila Mosak Fonseke in ostalih primerov. Mosak Fonseke, Mosak Fonseke je samo seveda vrh ledene gore. Kolega Johan bo spregovoril o internih preiskavah, pristop in kako odločno smo se tega lotili, takrat me ni bilo. Naj pa povem, nekaj zaključkov je bilo predvsej jasnih gre na to, da to te zaključke podala banka sama. Predvsem, kar se tiče pranja denarja. Krok 11 milijonov strank imamo v Nordeji. Luksemburško del ima 8560 z offshore elementi. Gledali smo si Panamo, Mosak Fonseca, to je bila prioriteta. Še vedno torej skušamo obdelati ostale medtem pa smo si zadali više standarde za boj proti pranju denarja, sedaj imamo bolj natančne standarde in skušamo to uveljaviti. Tudi pri nas to še ni končano, to bo še trajalo, delamo na tem, želimo to ustrezno in odločno opraviti. Gospod Ekval, dve pripombi. Najprej kar se tiče obsega preiskav, morali smo se odločiti, ali bomo naenkrat preiskali vse offshore strukture ali pa se bomo osredotočili na tiste povezane s Panamo. Odločili smo se za zadnjo možnost, da smo se osredotočili na offshore strukture Panami, sestavljene prek Mosak Fonseke. In sicer zakaj? Zato, ker se nismo želeli preiskave, ki bi se vlekla zelo dolgo. Tako da smo si zadali zelo kratek rok in smo rekli, da mora čisto vsaka ovšo struktura in vsak prejemnik iz teh struktur, ki so bile naše stranke, biti preiskan. En dosje je lahko imel tudi več kot tisoč strani. Za svojo korespondenco po letih in letih strank Nordeje z dokumenti o proženskem stanju, o namenu, o šo struktur ali so takoče transakcije dobro moščene v te poslovne namene teh strank, ko je bila ta offshore struktura vzpostavljena. To je zahtevalo 25 uradnikov. 45 mesecev so delali vse čas, da so to pripravili. Potem pa moram reči, da smo se tudi zavezali, da bomo v drugi fazi preiskali potem še vse druge offshore strukture, kar se tiče davčne perspektive in perspektive ukrepa proti pranju denarja. In to je znašalo dva odstotka premoženja, ki se je upravljalo v Luksemburgu, vse te stranke. To je približno 200 milijonov evrov, 300 milijard pa je celotna osota premoženja, s katerim upravljamo Nordeji. Hvala lepa. Sedaj pa še prošnja. Nordeja še ni podala pisnih prispevkov, če bi lahko to pisno še enkrat, še kasneje priložili, bi to bilo veliko pomoč. Naslednja je Heidi Hautala, zeleni, prosim. Here. Hvala lepa, predsednik. Seveda smo tu zakonodajalci, vendar pa naj pa nam tudi osebno izjavo. Moj oče je bil direktor banke prejšnji obliki Nordeje 25 let. In v bistvu sem zrasla z Nordejo do lani jeseni, ko sem počasi zaključila s svojim odnosom z Nordejo zaradi tega, kar se je dogajalo. In o tem govorimo danes. Moje vprašanje, ste izgubili kaj strank? Ste izgubili še koga drugega, ne samo mene, od teh 11 milijonov strank zaradi škode za ugled, ki ste jo trpeli. Prav tako obžalujem, da predsednik, da niste odgovorili na pisna vprašanja, ki so vam bila poslana strani odbora. Pričakujemo odgovor v kratkem. Poleg tega pa še tole. Kaj se tiče nadaljnih preiskav, ki bodo izvedene, kdaj boste preiskali in objavili rezultate delovanja vaših podružnih v Švici in na otoku Men. To še vedno manjka. Prav tako me zanima, zakaj vaše interno poročilo, ker vi samo lokalne zaposlene v Luksemburgu, kar se tiče upravljanja s premoženjem in strankami in zakaj ne krivi celotnega sistema ki bi moral preprečevati ravno to, ta kazenska dejanja. In predsednik uprave, gospod Vajdrus, bi moral piti v odbor, da bi pojasnil zelo visoko raven odgovornosti skrbnega pregleda in zakaj je to bilo opuščeno. In potem ja se vrnem na vprašanje, ki ga je zastavilo že kaj nekaj poročalcev, še prav posebno so poročalec gospod Kofot kar se tiče ostalih ponudnikov za podjetje, kdaj boste objavili ta seznam, poleg Mosaka Fonseke in kakšen odnos ste imeli z njimi na področju, ki je pristojnosti našega odbora. Hvala lepa. Kar nekaj upravičenih vprašanj za Nordejo. Prosim, kdo bo začel? Gospod Ekval? Da. Hvala. Žal mi je, da je spoštovana poslanka končala odnos z Nordejo. To me žalosti. Smo pa že dejali, da ni nič bolj pomembnega, kot je biti skladen s pravili in imeti zadovoljne stranke, seveda To je najpomembnejše za nas. Neto številke kažejo, da se je število zasebnih strank povečalo v tem obdobju. Torej, nekateri odhajajo, drugi pa prihajajo, veliko jih prihaja. Se je pridružilo banki, to velja tako za mm, podjetja kot fizične osebe. Kar se tiče Švice, pa so naše mednarodne operacije tudi bile del interne preiskave. Zaključki in postopki v Švici so zajeti v tej preiskavi. Otok Men, to pa smo prodali 2010. Hvala lepa, gospod Elderfield. Hvala lepa, na hitro. Seznam mislim, da sem že prej omenil, da v politiki skrbnega pregleda za luksemburške operacije ne skušamo reči, da je Mosak Fonseca slab. Mi pa smo dobri. Ne, želimo torej ugotoviti, kakšna je struktura, preveč kompleksna ali ne in tisti, ki prestanejo test, redo z njimi poslujemo, z drugimi pa ne potem je tudi pomembno, da je višje vodstvo odgovorno, tudi finančne posledice bodo za direktorje. Skladnost pa jemljamo zelo resno. In prej že bilo omenjeno, da je velik podarek na tem, da je naš trenutni izvršni direktor zelo osredotočen na visoke standarde skladnosti. Veliko investiramo v to. Pred dvema letoma smo imeli nekaj sto ljudi, ki so delali na pranju denarja, sedaj je več kot tisoč. Tako da imamo zelo veliko tudi mednarodnih strokovnjakov. Popolnoma smo spremenili, na novo napisali standarde glede pranja denarja. Bolje upravljamo z informacijami, boljše upravljanje, boljši nadzor, več zagotavljanja nadzora nad kakovostjo. Torej, to so resne zaveze, zato da bi skladnost v banki bila boljša. Hvala lepa verjetno je škoda za vaš ogled više na severu Evrope kot druge. Gospod Sten, tem Parise. Kar se tiče odgovornosti, notranje odgovornosti, gospod Eldešvet je že nekaj povedal o internih sankcijah. Poleg tega pa smo ost kritike operili tudi Luksemburgu. Smo to zapisali tudi. Uporočilo jasno iz preiskav je, da vodstvo in uprava nosita odgovornost za to. Hvala lepa, gospod Trise. Najprej, aha, najprej še gospod Kristensen, potem pa gospod Trise. Še eno vprašanje za Nordejo če sem prav razumel, te offshore operacije so manjši del operacij. To smo slišali že prej od drugih bank. Saj nimamo pravzaprav sploh tega toliko in zaslužimo več druge. Dobro, to je res, vendar pa zakaj to še vedno počnete? Če je tako nepomembno za vas, zakaj še vedno pomagate strankam pri tem? In mislim, da ne boste končali s temi offshore strukturami, samo nehali ste poslati z Mosakom Seko. Ne razumem, če je res to tako nizek delež. Ja, uh, eh, da bi se jaz sam risal in dan. Najprej gospod Rise, prosim. Eh, Hvala lepa. Želel sem dodati, da so poročila na voljo. Odpor ni imel dovolj časa, da bi si jih prebral, vendar pa so precej kratka in jasna. In govorimo o tudi o pravnih strukturah v poročilu. Naj torej se navežem na ta poročila, ki lahko pomagajo pri razumevanju tega dosjeja. Upam, da nam jih boste dali na voljo. Izhajam z tega, da, bo to, da se bo to zgodilo. Tudi kolegica Hautala je prosila za to. Na kratko dopolnilo na intervencijo gospoda Kristensena, gospod Elderfield ta. Torej, ne pravimo, da bomo končali operacijo samo z Mosak Fonseko. Pravimo, da imamo bolj stroge standarde, kar se tiče pranja denarja. Tudi FATKO uporabljamo in program poznamo bolje naše stranke. Sto enajst strank smo črtali. In sedaj, seveda, ker tudi ne bomo toliko poslali Mosul Konseko, bomo imeli manj offshore struktur, vendar pa offshore strukture so lahko spremljive, so lahko zakonite, katere stranke bodo si bodo tega želele. Potrebno je torej nati ustrezen, odločen način po pravilih za pranje denarja in boljšega poznanja strank, da vidimo, katere stranke so boljše in katere ne. Preco e NF. Hvala lepa. Najprej bi želel gospoda Kristensena vprašati, ali ste našli kakšne pripombe, da bi iz davčnih vas tekla sredstva tudi k strankam v Evropo. In sedaj že tretjič poskušam, gospod Trederfield, oziroma tretji sem, ki to poskušam če sem bolj natančen. Navedli ste nekaj številk. V Luksemburgu imate manj kot promil svojih strank. Če vzamemo offshore stranke, potem govorimo o nič cela nič pet odstotka vaših strank. To so številke, ki ste jih sami navedli. In trdite, da gre za 200 milijonov evrov niti milijon evrov na stranko. Torej, to je, to je nekoč znani neški kolega dejal pinac, to so torej zelo nizki zneski. In niste mogli torej zmanjšati obsega delovanja v Luksemburgu, ker ste imeli toliko prvi za skladnost. Bi ne bilo smiselno, če bi takoj odpravili luksemburški del in offshore strukture od tam, ker je to popoln nesmisel. Torej, še enkrat vprašanje. Ali res drži, da se tam upravlja na stranko samo nekaj 100 tisoč evrov? In prosim, razložite nam, kakšen je poslovni model. Kako pa zaslužite, kako ste služili v preteklosti v Luksemburgu z offshore poslom in kako se vam je to obrestovalo? Hvala lepa. Kdo bo odgovoril? Gospod Kristensen, potem pa gospod Elderfield. Eh. Tole bo kratko. Če dobro razumem vprašanje, ali imamo dokaze, da so bili denarni tokovi v smeri politikov v EU, kaj takega ne. Kolikor vem, vendar pa zelo veliko je različnih zgodb. Koliko, kolikor pa vem, pa ne. Ja. Ruske banke bomo tudi še vprašali, poprašali na to temo. Prosim, gospod Elderfield. kar se tiče Luksemburga, tip dejavnosti, ki jih imate, je, so pač take kot vsaka druga mednarodna zasebna banka, upravljanje s premoženjem, posojila, krediti in bančni računi. Sčasoma se ta operacije krčijo in število offshore računov, mislim, da je bilo prek 1200 pred dvema letoma, sedaj smo na 550 in to se bo v prihodnje še skrčilo, kot sem že dejal. Pa moramo biti jasni. Zakonodaja pravi, da je lahko, da so lahko offshore strukture tudi zakonite. Torej, moramo razlikovati in želimo to storiti na urejen način, podpreti tiste stranke, ki imajo dober razlog za to, da imajo račune pri nas. Potekval? Čisto na kratko. Naše sporočilo, upam, da je jasno. Osredotočamo se na davčno skladnost, standarde za boj proti pranju denarja in torej skušamo zakonito ravnati z vsako stranko. Mislim, da je potem nekoliko nespošljivo, če rečete, da so to drobne rije. 11 milijonov strank imamo na individualni podlagi, v veliki schemi pravna s premoženjem. Vsaka stranka je seveda majhna, nekatere manjše od drugih, vendar pa seveda potem te, ti kamenčki ustvarjajo Mozaik, močna banka. Ja, die Zahlen. Äh... Številke zahtevajo pojasnila. Morda nam boste to lahko podali pisno, kajti Luksemburg je tudi iz drugih razlogov sedež, ne samo zaradi offshore podjetij, temveč tudi zaradi davčnih navedb. Naslednji Tomas Mann. Hvala lepa. Vprašanje za gospoda Elderfeda. Novembra 2016 ste šele v tej banki kot vodja skladnosti, še torej ne poznate vsega, vendar pa nosite visoko odgovornost, kaj te etika spada tudi k temu, da se deluje. Vaš šef je takrat na začetku 2016 dejal, da imate samo posamezne poslovne stike z Mosakom in se je upiral v govoru, da bi naj prišlo do taj davkov. Gospod Kristensen pa je videl v tem dokumentu, da je 11 tisoč umemb o panamskih dokumentih, več kot 400 umembami strank. To je precej torej. Ali držijo številke, ki so bile navedene 11 milijonov strank, imate ste dali 25 tisoč strank je zapustilo. Banko morda postavljate, da je to majhen delež, vendar pa. Ja, med strankami so tudi velike kakostne razlike. Kakšne ukrepe pa boste sprejeli na področju poslovnega upravljanja? Dejali ste, da potrebujete nove standarde, govorili ste o novem globalnem pristopu ali pri nadzoru pranja denarja, standardizacijo boste delovali drugače. Kaj pa razlikuje vaš koncept oziroma vašo strukturo od do zdajšnjega upravljanja, ki pa ni delovalo? In kako je z informacijami pri sodelavcih? preventiva napačnih ravnanj? Imate kakšno usposabljanje? In ali imate nekakšen etični kodeks, ki ga želite izvajati, kar se tiče zaposlenih, pa tudi kar se tiče osebe? To bi nas zelo zanimalo. Hvala lepa, Tomas Mann. Spet vprašanje za Nordel. Preden dobimo odgovore, naj povem, da imam na seznamu še Ole Ludvigsona, SND. In gospod Lukas, za tukaj Kečdaj, ne, potem še gospa Žuli in Gomez, obe podpredsednici Kečdaj, potem pa je seznam zaključen. Prosim. You, hvala lepa za vprašanje, hvala gospod predsednik. Torej, poročilo, ki je bilo objavljeno lani julija, je bilo zelo samokritično, kar se tiče pranja denarja in takratne vod, takratno vodstvo je javno razkrilo, da so obstajale presečne pomakljivosti, kar se tiče pranja denarja v Luksembur, pri luksemburških operacijah, kar se tiče skrbnosti, kar se tiče poznavanja strank, kar se tiče nadzora in nekatero dejavnosti so bile res sporne. Torej, to priznavamo in banka je odprto in pregledno priznala lani poleti, da pomakljivosti obstajajo in da smo bili torej tudi spostavljeni sankcijam. Sposabljanje je zelo pomembno. Tudi v tem trenutku se odvija, zelo pomembno je, da tisti, ki skrbijo za stranke, vedo, kaj se od njih pričakuje, ko bi naj stranke bolje poznali, ni prav enostavno eh, vedno ugotoviti, kako dobro posluje stranka. In prav imate, tega se ne moramo lotiti samo s pravili, to ne bo delovalo. Tega se je potrebno lotiti tudi z vidika ravnanja, obnašanja. Ne gre samo za to, kaj počnete, kaj bi naj počeli, ampak res, kaj bi se moralo storiti. In tukaj smo uvedli veliko bolj odločen kodeks ravnanja, ko vsem pravimo, da zaposleni pravimo, da morajo seveda upoštevati pravila, pa si tudi seveda zastaviti etično vprašanje, ali kaj deluje ali ne. In to ni samo pri nas, v naši banki. Ries. Gospod Rise, želite dopolniti? Ne? Dobro. Potem pa kolega Ole Ludvikson, prosim. Tak för ordet, herr ordförande, och, eh... Hvala lepa, da ste mi dali besedo, predsednik. Dobro je, da ste tukaj z nami danes dopoledne. Morda, morda bom ponovil to, kar so ostali že dejali, vendar pa kar se tiče panamskih dokumentov, je to doživelo seveda velik odziv javnosti in mediji pravijo, da je ja, sodelovanje z Mosak v Seku nekaj, kar bi morali takoj končati. In da boste spremnili svojo politiko. In ste v 2009 že podali, še že naredili spremembe. Da pa ste potem leta 2010 še imeli stik s Mosak Fonseko. V zapisniku je zapisano, da je bilo vzdušje dobro in da ste se veselili nadaljnega sodelovanja. Prav tako ste imeli sestanke na vrdaju v Luksemburgu in zapisniku lahko vidimo, da so bila na videzno, da so bila na videzno podjetja še vedno zanimiva. In to za izjemno bogate stranke. Junija 2014 je Nordeja Mosak Fonseki dejala, da je želijo končati s poslovanjem večino slavnatnih podjetij Panami in da boste to prestali na Malto, kjer bi potem bogate stranke plačevali približno 500 davke in bi se potem lahko nadaljevalo poslovanje. Torej, švedska televizija je tudi razkrila, da je približno 100 navideznih podjetij, ki jih ima nadeja še vedno registriranih na imena podjetij. Veliko je torej bilo rečenega, sedaj me pa me zanima, ali boste jasno poročali o tem, kako bo Nordeja vse skupaj spremljala. Dejali ste, da upate, da bodo pravila v prihodnje izboljšana, vendar pa kako boste to nadzirali? Torej, čisto jasno vprašanje. Ste prenehali z vzpostavljanjem, z ustanavljanjem slavnih podjetij v davčnih vazah ali se to še nadaljuje? Sam sem delal za veliko podjetje na švedskem, kar nekaj let, bil sem v upravnem svetu in sploh nisem presenečen, oziroma sem presenečen, da, vedeli, se, da niste vedeli, kaj se dogaja. Morali bi vedeti, kaj pa revizorske družbe tudi. One bi morale spremljati vse to. Gotovo bi morali dobiti informacije vsaj enkrat letno, v katerih bi bilo zapisano, to deluje, ono pa ne. Ste imeli razprave v pravnem svetu o tem? Vem, da so odločitve zaupne, pa vseeno. Eh, Hvala lepa, prosim za kratek odgovor. Okay, there's quite a few questions there. Um, torej, kar nekaj vprašanj. Razkritja iz Paname kažejo, da smo imeli visoke standarde 2.9.20, etični kodeks, potem smo pa v interni preiskavi dejali, da smo lahko še boljši, da nismo izvajali teh standardov, torej smo priznali, da jih nismo izpolnjevali. In potem drugič Mosak Fonseka ne posluje več z nami, kar se tiče pravnega sveta, pa gre predvsem za nadzor. Kolegi so bili kritični, da tega to je v domeni javnosti in Nordea pri financiranju uporablja slavnetih podjetij. Financiramo onshore, ne offshore, nismo na otoku Men, Torej, to smo uredili. Potem pa prihodnost tukaj, seveda, pa eh, mora banka to urediti, predvsem za enoto za stike s strankami. Gospod Rise. Na podlagi poročila je. Yeah so luksemburške operacije v zadenem obdobju od 2009 naprej, se je zdelo, da so poslovne operacije ustrezale poslovnemu modelu luksemburške banke. Torej, prihaja napak tudi v toku informacij in to je še prav posebno poročilo o upravljanju. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala. Poročilo bomo sveda prijeli in ga lahko pregledali še trije govorniki, na Haudi Hautala sem pozabil. Predlagam, da glede na to, da nam kar dobro kaže s časom, da, na, da združimo vprašanje. Najprej podpredsednica Eva Želi, potem Ana Gomeš in še Haudi Hautala. Najlepša hvala. Najprej bi podala pripombo. Pravite, da ste se naučili nekaj iz uh, preteklosti in da temu primerno ukrepate. Kaj pa, tistih, uh, kaj pa mislite, če bi tisti, ki bi jih ujeli sredi kraje, rekli, da so se nekaj naučili in da se trudijo biti boljši? Eh, kaj pa se je zgodilo s kriminaliteto, s kaznjivimi dejanji, ki so očitna pri eh, primeru Nordeja? Kakšne sankcije so bile sprijete? Dobro, mentaliteta se je spremenila, delujemo drugače kot v preteklosti, nočemo, da se stvari nadaljujejo, ampak hočemo, da so ljudje, ki so spostavljali offshore podjetja, sankcionirani. Uh, Eh, želimo, da se sankcionira tiste, ki so orupali Dansko, Švedsko, Finsko za davčne prihodke. Občutek imam, da gre za eh, neko, nek trik, da poskušate prikriti, kar se je dogajalo in eh, da. Če bi prišlo do kazanske preiskave in če bi vas poznali krive sostorilstva pri eh, davčni utaji, da bi izgubili, da bi bili obsojeni in to je seveda veliko tveganje za vas, da ste povečali število ljudi, ki se ukvarjajo skladnostjo z 200 na 1000, je tista cena, ki jo plačujete, zato da se ne bi znašli v tem položaju. Ampak vse skupaj ne bo verodostojno, če ne bo prišlo do sankcij. In gospodu. Eh, Eh, risi, eh, gospodu Stene, pa, imam, pa lahko rečem, ali se ne bojite, da bo tudi vaša družba izgubila svoj ugled, če ne bo prišlo do sankcij. Najlepša hvala, Ana Gomeš. Sindika do kolo je nekdo, ki je vzpostavil podjetje eh, nizozem, preko nizozemske, potem je dru, kupil družbo na nizozemskem, preko katere je kupil družbo na Malti. Eh, in, eh, Ta oseba ni kar kdorkoli, rojen je v Kongu, poročen je s, uh, s hčerko velikača iz Angole in je mimo grede tudi danski državljan, ker je njegova mama Danka. Kako obravnavate tako osebo? Ga obravnavate kot nekoga, ki je politično izpostavljen ali kot običajnega danskega državljana? Kako pravzaprav izvedete svoj skrbni pregled eh, ali bi bilo koristno, če bi imeli nek eh, seznam eh, politično izpostavljenih oseb, ne vem, ukrajinski, ukrajinske oblasti so posestavile tak seznam, ne vem, ga upoštevate in pa kaj naredite, če ugotovite, da ne, ne gre za neke offshore dejavnosti, ampak da gre za neke onshore dejavnosti, eh, ki pa so tudi del cikla pranja denarja preko gospodarske dejavnosti v Evropi. Ja, še hajde. Ja, najprej, kar zadeva Nordejo, zanima me, ali ste že preiskali uh, offshore dejavnosti v svoji švicarski podružnici in pa še kar zadeva uh, družbo Mannheimer. Včasno je, da ste z nami in omenili ste že, da ste delali tudi na škandalu Telja Soleas. To je bil velik primer korupcije v severnem podjetju. Ali vidite kako eh, primerjavo, kako podobnost med obema primeroma, med Nordejo in prvim primerom in eh, kako bi predlagali, da bi pravzaprav nekako se vrnili na dobre nordijske standarde odgovornosti in spoštovanja zakonodaje? Najlepša hvala. Tako s tem smo zaključili seznam vprašanj, sledili bodo še odgovori. In kolikor vem, so na seznamu Transparency International eh, na vrhu štiri nordijske države, poleg eh, Danske, Švedske in Finske še Norveška, potem sledi Singapur, potem pa Nizozemska. To pomeni, da je. Uh, izguba zaupanja izredno pereča, če bodo nordijske države izgubile svoj položaj. E, tako, to je bila moja zaključna pripomba, zdaj pa najprej gospod Elderfit, izvolite. No, kot sem povedal uvodoma, vemo, da se od nas pričakujejo najvišji standardi, glede na to, da smo nordijska banka in vemo, da teh standardov nismo dosegli. Kar zadeva to, kar je povedala gospa Želi, mislim, da se strinjamo, da je odgovornost nujna. Govoril sem o sankcijah. Uh, kar zadeva disciplinske postopke, ampak kar zadeva uh, vodstveni kadr, kar zadeva finančne posledice. Jaz sem to tudi že omenjal, vi pa ste omenjali kazanske postopke in to je samo en kazanski element, ki smo ga prepoznali v svojih preiskavah. Ampak e, mislim, da je prav, da banke povedo, da so se nekaj naučile in da se želijo popraviti. To je način, kako lahko dosežemo, da bomo bolje delovali za svoje stranke in za družbo v celoti. In eh, povabili ste nas, domnevam, da pojasnimo, kako eh, smo to storili. Seveda preverjamo svoje stranke, ne morem eh, podrobno navesti, kakšni so postopki. To razumete, upam, imamo dva seznama in imamo tudi skrbni pregled, ki je bolj podroben v takih. V primerih politično izpostavljenih oseb. In eh, kar zadeva onshore dejavnosti, bomo sami to preiskali in bomo morebitne sumljive eh, transakcije prijavili pristojnim organom. Kar zadeva vprašanje v zvezi s Švico, pa bo odgovoril kolega. Ja, švicarska eh, podružnica je bila vključena v notranjo preiskavo. In zelo na kratko, kar zadeva to izjavo, da smo leta 2009 rekli, da smo, dejal, da smo nehali sodelovati z Mosakom Fonsekom, tu gre za nesporazum. Mi smo uh, takrat poročali o tem, kakšen je novi etični kodeks, kakšne so nove zahteve. Nismo pa rekli, da smo prenehali eh, sodelovati z Mosakom Fonsekom. Najlepša hvala, gospod Risem. Hvala. Mislim, da lahko odgovorim na obe vprašanji naenkrat. Mi imamo srečo pravzaprav v Evropski uniji, da imamo dobro delujoče pravne sisteme. Imamo, pravni, imamo finančni sistem, imamo pristojne organe, ki ga preučujejo, imamo finančne uredbe. Potem je to tudi kazenska plat, imamo tožilce, ki dobro delajo. V primeru telja so se s tem leta ukvarjali mednarodni tožilci in v primeru Paname vemo, da regulatorni organi tudi še preučujejo stvari, tako da sam sem predvsej pripričan, da je zadeva prišla na radar vseh pristojnih organov. Če pogledam svojega stališča, eh, Torej, imam občutek, da prispevamo k preglednosti in da s tem prispevamo tudi k temu, da tako Nordeja kot Telja, če že omenjamo ponovno ta primer, eh, izboljšata notranji nadzor in bolje regulira ta problematična področja. Neke podrobnosti obstajajo, veliko je razlik, je pa tudi nekaj podobnosti in najbolj očitna podobnost je pomankanje eh, nekih stališč ali izjav z vrha. Eh, ne gre samo za to, Veliko je govora o tem, da obstajajo različna stališča znotraj organizacije o tem, kaj se je dogajalo. In, eh, v Nordeji veliko govori, to, govori o tem, da so poskušali, oziroma da se posvečajo razvoju drugačne kulture, kot je tista, ki smo jo o, odkrili v svojih preiskavah. Ne vem, Andreas, bi želel kaj dodati. Ne strinjam se s tem, kar praviš. Eh, obstajajo podobnosti, nekaj smo omenjali že eh, prej danes in to je integriteta in to je eh, ključno v vseh zadevah, ki smo jih preiskovali, je bilo integritete premalo. Pa tudi nadzora je bilo premalo in upravljanje ni bilo ustrezno. Zato so se pač eh, eh, pojavile sistematične kršitve in ni šlo za, samo za posameznike, ki bi iznotraj svojega dela kaj zakrivili. Uh, Ja, obstajajo podobnosti, obstajajo določeni vzorci in glede na izkušnje iz naših preiskav lahko vidimo, da podjetja, ki so bila predmet eh, preiskav in ki so pod pozornostjo medijev, pogosto na koncu izidejo iz postopkov kot dejansko bolj kakovostna podjetja in so lahko vzorniki za druge. Eh, včasih pa seveda škandal ali pozornost medijev. Eh, ni nekaj pozitivnega, ampak vendarle lahko vodi v take pozitivne rezultate. Najlepše hvala, najlepše se zahvaljujem. Veliko vprašanj smo obravnavali, niso bili vsi odgovori zadovoljivi, dobili bomo tudi še pisne odgovore in še naprej bomo ustrajali pri svojih vprašanjih. Preden za danes zaključimo, pa naj pripomnim, da vsi, ki so bili povabljeni, niso pristali na povabila sekretarjat me je opozoril na to, da eh, so odpovedali sodelovanje eh, švedski nadzorniki eh, bančnega sektorja, kolega Gigold pa je prosil, da bi na to temo še nekaj povedal. Imate minuto, izvolite. Ja, minuto bo čisto dovolj, hvala. Želel bi samo deliti z vami, da v tem trenutku vidimo določeno sistematič, določene sistematične poskuse obstrukcije in da tega ne smemo sprejeti. V dokumentih, eh, v sobi za preučitev dokumentov imamo samo stare dokumente, novejši pa so eh, eh, redaktirani tudi tam, kjer ni potrebno soglasje držav članic nismo prejeli vseh pisnih odgovorov, do katerih bi imeli pravico in zdaj eh, vidimo tu podjetja, ki sicer sodelujejo, niso pa sodelovali s tistimi, ki so odgovorni, ampak eh, sodelujejo šele zdaj s tistimi, ki pravzaprav upravljajo končno čiščenje. Tako da mislim, da moramo zahtevati, da tisti, ki so res odgovorni, pridejo pred nas. Eh, na, ne, ne pomnim, da bi kdaj nacionalni parlament ne pristal na to, da se uh, eh, eh, zglesi pred Evropskim parlamentom in ne razumem, kako neke politično izpostavljene osebe z Malte niso pripravljene priti pred nas. Mislim, da bi morali stopnjevati pritisk in da imamo pravico pričakovati, da vsi partnerji, s katerimi delamo, se odzivajo na naša povabila in nam dostavijo gradivo, do katerega imamo pravico hvala. V zvezi s tem eh, lahko eh, rečem, da smo o tem govorili tudi na zadnjem sestanku koordinatorjev, da eh, je Malta še pred nami in da poskušamo eh, malteške oblasti, nekdanje poslance in tudi vse ostale eh, nekako vključiti in zagotoviti, da se bo vse skupaj vendarle uresničilo. Eh, no, imeli bomo tudi še. Eh, misijo zagotavljanja dejstev v Londonu. Hvala vsem za deležbo, hvala tolmačem, da so nam dali nekaj dodatnih minut, hvala za zanimive predstavitve, s tem uradno zaključujemo. Naslednja predstavitev bo 6. marca, to je v ponedeljek, tukaj v Bruslu. Najlepša hvala.